torej sprejetje dnevnega reda, če ni pripomp, velja dnevni red za sprejet. Aprovacione. Sprejetje zapisnika seje prejšnje seje 26. in 27. oktobra, tudi tu, če ni pripomp, potem je ta zapisnik sprejet. Eh, pozdravljam vse prav prisrčno, kolegice in kolegi želimo začeti z našo pomembno delavnico o položaju mladih kmetov v Evropski uniji. Kolegice in kolegi, odločili smo se za to delavnico o položaju mladih kmetov v Evropski uniji, ker smo mnenja, da je to ena od najpomembnejših tem v okviru reforme skupne kmetijske politike. V vsej Evropi eh, Eh, ugotavljamo, da se manjša eh, prebivalstvo na podeželju, podeželju in da prihaja do staranja do prebivalstva. Samo sedem odstotkov evropskih eh, kmetov je mlajših od 35 let in manj kot 4,5 milijonov kmetov oziroma 4,5 milijonov kmetovalcev se bo upokojilo v naslednjih desetih letih. V naših odnosih. Naprimer je to pokazalo tudi poročilo Veraldi in potem poročilo Lajen o nadaljevanju skupne kmetijske politike po 2013. In naš odbor je vidno poudarjal, da je treba sprejeti ukrepe, da bodo mladi lahko ostali na podeželju in da bodo lahko delali kot kmetovalci. Gre za lažji dostop do posojil in tudi do drugih eh, skladov. Eh, za razvoj podeželja. Veseli smo, da je zadnje sporočilo komisije o skupni kmetijski politiki do leta 2020 podčrtala pomen, da je treba še posebej upoštevati potrebe mladih kmetovalcev in takih, ki želijo začeti izvajati to dejavnost. Seveda pa želimo, da bi se to čim prej uveljavilo tudi v praksi. Za današnjo delavnico uh, smo povabili dva strokovnjaka, gospo Aldono Zabojsko z Univerze v uh, Varšavi, ki jo prisrčno pozdravljam v našem odboru, in žal gospod Mark Stuxmith iz Univerze Newcastle uh, je Eh, zaradi vremenskih eh, neprilik moral ostati doma. Tudi nekaj drugih kolegov manjka iz istega razloga, ki jim pa žal ni uspelo priti na to srečanje zaradi vremena. Pozdravljam tudi predstavnike seža in tudi druge, torej Evropskega sveta mladih kmetovalcev. Uh, sedaj pa predlagam, da takoj prevzame besedo naša strokovnjakinja, potem pa bo sledila potem pa bo sledila razprava in predvsem bo govoril najprej predsednik se, seje, eh, torej Evropskega sveta mladih kmetovalcev. Eh, gospa Zavojska, beseda je vaša.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 E, panie przewodniczący, szanowni panowie mm, i panie europosłowie. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, dragi poslanci, predstavniki mladih kmetov in mladih, ki živijo na podeželju, ki so tudi danes tukaj. Moram vam povedati, da mi je veliko čast, da vam smem danes predstaviti rezultate poročila, ki je bilo objavljeno znotraj Generalnega direktorata za notranje politike kot tudi za strukturne in kohezijske politike. To poročilo obravnava položaj mladih v evropskem gospodarstvu. Predstavila vam bom nekaj tem, ki se nanaša na izboljšavanje, na izboljšanje tega položaja. Zame je veliko čas, da smem biti tukaj. Tudi zato, ker sem spremljala po internetu nedavne razprave, ki se tičejo naprimer virov in eh, povračil, denarnih izplačil v kmetijstvu. Nove države članice so opozorile na probleme, ki so specifični za te države, za države, ki so se Evropski uniji pridružile leta 2004 in kasneje. Oseba, ki prihaja iz nove, mlade države članice, pravi, da članstvo Evropske unije pravi po eni strani, pomeni po eni strani, da se celotna družba sooča s številnimi izzivi, hkrati pa je to pomenilo številne možnosti razvoja, še zlasti za mlade in še zlasti za mlade kmete. Lahko vam povem, da na na primeru polskih kmetov, da ti kmeti prej niso bili kriti pred našo pridružitvijo Evropske unije eh, s takšno državno pomočjo, kot eh, so jo deležni zdaj. Torej, če tudi ne izpolnjujem nobenih zahtev Evropske unije, ki se nanašajo na mlade kmete, torej tudi sama nisem mal, mlada kme, kmetovalka, v celoti razumem položaj mladih kmetov v Evropski uniji in še zlasti tistih, ki razmišljajo zdaj o tem, da bi se podali na pot kmetovanja in živijo v manj razvitih državah in regijah. Tako da vam bom kratko predstavila prvi del moje raziskave, ki se ukvarja in obada zlasti statistiko. Kot prvo, nasplošno se zdi, da je prisotnost mladih v kmetijstvu pravzaprav naša zaskrbljenost glede prisotnosti mladih v kmetijstvu je upravičena, kaj ti vidimo, da število prebivalcev na podeželju upada, mladi podeželje zapuščajo in iščejo delovna mesta drugoče, zlasti v mestih. Tu bi želela povedati, da poročilo, ki ga je spisal kolega, ki danes ni mogel priti, predvsem obravnava položaj mladih, kmetov, ampak njegovi številni zaključki so bili zelo podobni mojim. Statistika običajno potrjuje dejstvo, da družba in še zlasti, ko gre za uporabnike ali lastnike um, kmetijskih obratov, in to je seveda drugače opredeljeno v različnih državah članicah, da imamo tukaj težnjo, upada, torej število ljudi in še zlasti mladih upada. Ljudje emigrirajo v mesta in če tudi prihajajo iz družin, ki so bile kmečke družine. Kot vidite na tej prosojnici, je bilo leta 2007 v Evropski uniji dvesto trideset mladih kmetov, ki so bili lastniki kmečkih obratov, medtem ko jih je bilo 4,5 milijonov lastnikov, ki so bili starejši od uh, eh, 65 let. Torej, le 6 odstotkov lastnikov je odpadlo na mlade eh, in 34 odstotkov lastnikov je odpadlo na stare in starejše uh, kmete. Ta položaj in statistika bi bila boljša, če bi upoštevali delež mladih, ki izkoriščajo zemlišča in zemljo. Leta 2007 tako vidimo, da je 6 odstotkov mladih obdelovalo 8,6 odstotkov vseh zemlišč v Evropski uniji. In če upoštevamo to kratko obdobje, ki sem ga analizirala jaz od 2004 do 2007, lahko vidimo, da je prišlo do drastičnega upada. Torej, v zgolj štirih letih je število najmlajših lasnikov kmetij padlo. Če gledamo na podatke v 27 držav članic, je bil ta upad v štirih letih 36 odstoten. Manjši odstotek upada je beležiti v EU 15 držav in tukaj je število mladih kmetov padlo za 30 odstotkov. Po drugi strani pa imamo le en odstotek najstarejših lasnikov ali uporabnikov zemljišč. Torej, to so ljudje, ki so starejši, vsaj petin, ki so starejši od 65 let. In tudi ti so se omikali iz kmetijskih eh, dejavnosti.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 števila kmetovalcev in tudi upad, ko gre za kmete stare manj kot 30 let in ko gre za kmete, ki so starejši od 65 let. Modra črta prikazuje upad v štirih letih. Če to modro črto lahko vidite, potem lahko iz nje razberete, da je do najvišjega upada, ki sicer ni razviden z tega, z eh, te prosojnice eh, bil zabeležen na Cipru 66 odstotkov, v Estoniji 64 odstotkov, tudi v Romuniji 57 odstotkov, torej tudi tam zelo veliko. Naslednji diagram zadeva druge države, tiste države, kjer so pogoji najslabši, so Bulgarska, Poljska, Nizozemska in Nemčija. Potem pa imamo tukaj tudi države, kjer so stopnje in trendi nekoliko ugodnejši. Te so Slovenija, Grčija, Švedska in Češka. Eh, Češka. Ta zemljevid sem povzela po Eurostatu njem lahko vidite delež mladih kmetov, ki so mlajši od 35 let v Evropski uniji. Temnejša rdeča oziroma oranžna barva pomeni ta števi, njihovo število v absolutnem znesku. To, kar je zanimivo, pa je naslednje. Leta 2007 je skoraj da tretjina mladih uporabnikov, mladih kmetov, prihajala iz Evropske unije 15 držav, torej 33 odstotkov tega predstavljajo kmeti iz stare Evropske unije. Ostalih 45 odstotkov predstavljajo države, ki so se Evropski uniji pridružile leta 2004 in 22 odstotkov mladih lastnikov kmetij, torej kmečkih gospodarstv, pa prihaja iz dveh najnovejših držav članic, torej iz Romunije in iz Bolgarije. Če torej upoštevamo delež v celoti, ko govorimo o kmečkih gospodarstvih, Kraj Polska v 2007 roku imel njez. Lahko vidimo, da je Polska leta 2007 imela dokaj dobro strukturo, 12,3 odstotni delež v celotnem številu uporabnikov, torej 12,3 odstotkov kmetovalcev je bilo mladih, potem imamo Češko, Avstrijo in Finsko, po drugi strani pa imamo tudi drugo tabelo na desni strani prosojnice, kjer imate države naštete od naj, eh, ma, najmanj ugodnih pogojev proti najboljših uh, pogojev. Vidite, portugalsko uh, Cipr, Kitaj, ehm, Združeno kraljestvo in Italijo. Tam v teh državah je delež mladih zelo nizek. V Italiji manj kot 3 odstotke vseh lastnikov kmetij. Tukaj so predstavljeni enaki deleži za leto ti 2003 in 2007. Rumeni stolpec vam kaže položaj leta 2003, rdeči stolpec, ki ga je morda nekoliko slabše videti, pa prikazuje podatke za leto 2007. V številnih državah je ta odstotek nižji. Po drugi strani imamo tudi veliko skupino ljudi, ki bi se morali počasi upokojiti, če bi bili torej restriktivni. Glede upokojitvene starosti, torej pri 65 letih naj bi človek šel v pokoj. V večini evropskih držav bi torej bila to starost, upokojitvena starost vsaj za moške. V kmetijski dejavnosti pa je položaj drugačen, kajti kar 4,5 milijone ljudi je starih okoli 65 let, torej imajo vse pogoje za upokojitev, pa vendarle še vedno nadaljujejo z kmetijsko dejavnostjo. Torej imamo 4,5 milijone starejših kmetov in manj kot 400 tisoč mladih kmetov. V nekaterih državah, kot so Portugalska, Romunija, Italija in tudi Litva, je njihov delež 40 odstoten ali celo višji. Torej, ljudje, ki so stari 65 let ali več, torej zauzemajo tako visok delež v celotnem številu kmetov. Število, ki se ga pogosto citira, ko govorimo o starostnih skupinah, je število lastnikov mlajših od 35 let na vsakih 100 lastnikov, ki so stari vsaj 65 let. Torej, tukaj za, imamo število mladih na 100 kmetij oziroma vizavi 100 imetnikov kmetij, ki so stari 65 let ali več. Če smo torej leta 2003 imeli nekaj držav, kot so Nemčija, Finska, Avstrija in Poljska, kjer so mladi presegali število starih, vidimo sedaj, da je položaj drugače. Torej, vidimo, da je leta 2003 bilo na 100 starih kmetov 204 mladi kmeti. Leta 2007 pa so se ti deleži bistveno poslabšali. Nemčija je zdaj na drugem mestu, leta 2003 je bil njihov indikator kazalnik 204, leta 2007 pa je njihov kazalnik 103. Chciałabym też zwrócić uwagę na jedną rzecz. Prav tako pa bi vaša pozornost pritegnila še na nekaj, kar se pogosto povdarja. Uh, e, torej gre za nekaj, s čimer poskušamo ponazoriti uh, kako in zakaj so mladi v težjem položaju kot starejši, starejši kmeti vsaj. Tukaj ne upoštevamo površino zemlje, ki jo imajo v lasti, kajti tukaj so potem deleži bolj ugodni. Mladi kmeti imajo namreč pretežno večje kmetije, kar pomeni, da v tej skupini mladih kmetov da so tukaj gospodarstva pač preprosto večja. Torej, nasplošno obstaja tendenca in trend, da mladi kmeti, če se jim zemlja, naprimer, prepiše staršev, da bodo ti ostali na kmetiji, če gre za večje gospodarstvo. Če pa je kmetija manjša, bodo verjetno je migrirali v mesto. Še ena stvar, ki je zanimiva, namreč učinek državne pomoči ki se izkorišča v stari in novi finančni perspektivi. Namreč tudi ta lahko vpliva na te strukture. Ko govorimo o poprečni velikosti gospodarstev, ki so v lasti mladih kmetov, lahko ugotovimo naslednje. Namreč težko se tukaj strinjati z nekaterimi publikacijami in poročili, ki trdijo, da imajo mladi kmeti običajno manjše kmetije, ker nimajo sredstev za širitev in tako naprej. Po mojem je situacija posebno drugačna. Namreč v nekaterih državah imajo mladi kmeti gospodarstva, ki so povprečno veliko večja, kot je povprečje velikosti gospodarstva v državi. In če upoštevamo države EU15, torej stare države članice, je povprečna površina eh, kmetije mladega gospodarstva 34 hektarjev, medtem ko je povprečje za celotno državo 22 hektarjev. Torej v stari, 25 hektarjev, torej v stari Evropski uniji ni kazalnikov, ki bi kazali na to, da imajo mladi kmetje majhne kmetije. V novih državah članicah pa je položaj posem obraten, ne vseh, ampak v večini. Torej, če bi bila poprečna velikost 22 hektarjev, bi bila poprečna velikost kmetije v lasti mladih kmetov le 17 hektarjev vprašanje, ki se s tem zastavlja, je, ali lahko posplošujemo, ali je dejansko pravilo to, da imajo mladi v Evropski uniji bodi si velike, bodi si majhne kmetije. Jaz menim, da na to vprašanje ne moremo podati jasnega odgovora. V nekaterih državah je dejansko položaj tak, v drugih pa ne. V nekaterih državah, kot je naprimer Danska, Francija, Luksemburg in Estonija, pa tudi Portugalska, bodo kmetije večje. To so zlasti države, ki so bile v Evropski uniji že pred letom 2004. Torej Estonija sicer prihaja iz nove skupine držav, ampak vseeno sodi med to skupino držav. V drugih državah je položaj posem obraten. Tu je izjem sicer nekaj, ampak večinoma mladih kmetov ima majhne kmetije. Tudi v Združenem kraljestvu je tako, v Nemčiji, nekatere države oziroma večina držav, ki bi sodile v to skupino, pa vsekakor so države, ki so se pozneje pridružile Evropski uniji. Če pridemo na pomoč za mlade kmete Evropske unije, tukaj moramo podariti uh, dejstvo, da že več let izkoriščajo številne scheme pomoči, ki jih nudi Evropska unija. Tako, ko gre za državno pomoč, kot tudi za evropsko pomoč. Evropsko pomoč, ki uh, se jim bodi si posreduje neposredno ali neposredno. Hkrati pa moram priznati tudi, da kljub dejstvu, da v razpravah poslanci iz novih držav članic pogosto trdijo, da so nove države članica nekako diskriminirane, moram torej iskreno reči, da če ne bi bilo Evropske unije, bi naši kmeti na polskem vsekakor ne dobivali podpore, ki so je deležni zdaj. Te podpore tudi pred pridružitvijo k Evropski uniji niso imeli. Torej, če nekaj dobiš, pa si seveda želiš vedno več ali pa si želiš imeti toliko, kot imajo vsi drugi, ki živijo v isti skupnosti. To je element, ki ga seveda lahko razumem, ko se ljudje pritožujejo. Tako da menim, da nekatere korake bi bilo treba storiti, da bi te razlike nekako premustili. Kako pa je doslej Evropska unija prispevala? Kako Evropska unija prispeva k podpori mladim kmetom ali pa podpori tistim, ki razmišljajo o kmetovanju? Če prav razumem, ste želeli, da bi tudi podala nekaj priporočil glede možnih ukrepov, s katerimi bi mlade na podeželju zainteresirali za kariero kmeta. Tukaj moram reči, da imamo določen problem. Še včeraj, ko sem govorila s svojimi študenti, sem imela razpravo in študente sem vprašala, kaj bi želeli početi. To so bili študenti iz mesta. Vprašala sem jih, kaj, želite, kaj bi želeli dobiti od države ali od Evropske unije, da bi se z mesta preselili na podeželje in da bi tam tudi delali. In to sem, prosil, to sem vprašala preproste prebivalce mesta. Nekateri so se zgolj smejali. Odziv nekaterih drugih pa je bil naslednji. Kot prvo, ni, ga ni denarja, zaradi katerega bi se preselili na podeželje. Vprašala sem jih, zakaj. Ker se počutim dobro v mesto, moja kakovost življenja je visoka, seveda tukaj obstajajo razlike, ampak kakovost nasploh je visoka pričakujem pa, da je ta raven eh, kakovosti življenja predvsej nižja na podeželju. Poleg tega ne bi izbral to vrstnega poklica, ker gre za težak poklic, za trdo delo, kljub temu, da jim skušamo razložiti, da danes to delo ni toliko fizično. Vseeno pa so bili tam ljudje, ki so rekli, da se za noben denar ne bi preselili iz mesta na podeželje. Prav tako so bili med študenti ljudje, ki so rekli, da bi jih zamikala selitev, ampak ko sem jih vprašala, kakšen bi moral biti prehodek, ki bi jih k temu spodbudil, so bili tukaj odgovori resnično nerealistični. Zneski so se sukali okrog 150 tisoč polskih zlotov na mesec. To pa je pet poprečnih polskih plač pravzaprav 15 tisoč polskih zlotov, kar je pet poprečnih polskih plač. Kakšni so torej sklepi? Te lahko preberete v poročilu o mladih kmetih in o mladini na podeželju. Verjetno tudi v poročilu gospoda Šaksmita lahko preberete, da so nekateri zaključki enaki. Oba namreč meniva, da mladi gledajo na stvari oziroma na denar, ne gledajo kot na nekaj, kar je najpomembneje, kar je glavna prioriteta teh ljudi, je naprimer to, da imajo dober standard življenja, želijo živeti blizu prijateljev, ne želijo biti izolirani, želijo izpolniti in doseči svoje zamisli, želijo uh, uspeti v karieri. Skratka, obstajajo drugi dejavniki, uh, razen denarja, ki so mladim zelo pomembni, tudi mladim, ki živijo na podeželju. Tukaj se osredotočam na tri programe, ki so na nek način povezani s to temo. obstajajo določena pričakovanja, torej marsikaj se nadejamo iz teh programov. Torej, os ena. Tukaj gre za izboljševanje konkurenčnosti in za promoviranje um, zagonov. V nekaterih drugih državah postane to, postaje to podjetniška pobuda. Skratka, gre za neke vrste podporo ki smo jo označili z ukrepom 112. Potem naslednji ukrep je ukrep 113, ki zadeva zgodnje upokojevanje. Tukaj bi podala še en primer iz moje države. Namreč zgodnje upokojevanje, prečasno upokojevanje na polskem je bilo med kmeti dokaj priljubljeno. To je dokaj očitno, kajti imamo veliko število upravičencev ampak drugi program, drug program pri kmetih ni bil tako priljubljen. Zakaj ne? Menimo, da smo na polskem imeli relativno nizke premije, ki so bile okoli 50 tisoč polskih zlotov. Vem, da so v drugih državah ta plačila precej višja. Letos je bilo na polskem to plačilo povišeno za 50 odstotkov. In še nekaj drugega. V projektu imamo sedaj možnost, da se prečasno upokojimo. In morda bi se temu morali podrobneje posvetiti, ampak če bi povezali ti dve schemi, bi vsekakor dosegli učinkovitejše rezultate kot zgolj z eno schemo. Torej, če zasledujemo zgolj prečasno upokojevanje. To je naš sklep. Število zahtevkov na polskem se je podeseterilo, če se prav spomnim, ko gre za prečasno upokojevanje. Prav tako pa obstaja še dodaten ukrep, ki zadeva poklicno usposabljanje in obveščanje. Gre za ukrep 111. Obstajajo tudi druge stvari, ki so zelo pomembne. Zelo pogosto mladi kmetijske proizvodnje ne dojemajo kot glavno prioriteto. Za številne mlade je odločilni dejavnik standard življenja na podeželju in niso se pripravljeni zadovoljiti s kakršnim koli standardom življenja. Ta standard bi moral biti približen standardu oziroma podoben standardu življenja, kot ga uživamo v velikih mestih, v prestolnicah. Torej, mladi bi si želeli višji standard življenja, manjše izboljšave njim ne zadoščajo, dejansko pričakujejo in si želijo najvišjega standarda življenja. Ti mladi torej želijo več. Drug pomemben dejavnik je ta storitve, ki so povezane s kmetijstvom in. Por, um, v poročilo citiram študije iz Združene kraljestva. Danes so težave na podeželju bolezni, gre za mentalne motnje, za uh, depresijo in tako naprej. Če sta komisija oziroma če bi komisija in uh, parlament preverila zdravje skupne kmetijske politike. Morda ne bi bilo slabo, če bi preverili tudi stanje zdravstva med našimi mladimi kmeti. Vse službe in storitve, ki se razvijajo na podeželju, so seveda namenjene vsem, ki živijo na podeželju. Njihov cilj niso zgolj kmeti. Če želimo dejansko obdržati ljudi na podeželju, potem morajo biti naše storitve boljše. Potem pa imamo tukaj še os 4, lider. Tukaj se osredotočam na en pomemben dejavnik, namreč gre za upravljanje lokalnih akcijskih skupin, na pridobivanje spretnosti in tudi animacijo, spodbujanje. Kar zadeva slednje, si tukaj želimo več dejavnosti. Zdaj pa še nekaj besed o ukrepih Evropske unije. Imamo svet mladih kmetov, imamo tudi številna poročila. Mladi kmeti pogosto pravijo in seveda jih razumem, kajti to je v njihovem interesu, morajo si prizadevati za več, ampak mladi kmeti pravijo, da Evropska unija ne posveča zadostne pozornosti mladim kmetom. Če bi te scheme ciljale zgolj na mlade kmete, bi nekatere države, in tukaj gre za prostovoljne programe, če se prav spomnim, torej nekateri projekti niso bili sprejeti, niso bili odobreni. Omenila bi samo problem izbire sedeža mladih kmetov, recimo na uh, Malti, na nizozemskem, slovaškem, ta program sploh ni bil sprejet. Tudi v številnih eh, nemških regijah te scheme niso bile sprejete, naprimer v določenih eh, deželah. Medtem ko v Latviji in nekje drugje vidimo, da so ti ukrepi začasno prekinjeni. Sedaj, pri prečasnem upokojevanju, v zadnji perspektivi, 17 držav ni podprlo tega ukrepa, teh držav sedaj ne bom brala, lahko jih preberete na prosojnici, torej tukaj je znova Irska. Skratka, tega ukrepa v teh državah niso pozdravili. Ko pa gre za poklicno usposabljanje in obveščanje, tukaj so vse države članice ta ukrep izvedle, ne pa vse regije. Imamo tukaj nekaj nemških regij, ki tega ukrepa niso podprle. In ko gre za povprečno dodelitev, in tukaj imam različne informacije, Eni namreč pravijo, da je tukaj odstotek le 1,1, drugi omenjajo 3,3 odstotke osi 1. Kljub vsemu je ta odstotek nizek, če ga primerjamo z spodbujanjem zagona podjetij na podeželju. Še ena prosojnica, ki ni zelo dobro vidna, gre za javna sredstva za stebr 2 le deset odstotkov sredstev iz osi ena, deset odstotkov za stebr ena ali prav obratno, skratka pravi govornica. Skratka, če boste imeli kakršnokoli vprašanje po moje predstavitvi, bom z veseljem odgovorila na nje. Zdaj pa bom povsem na kratko omenila še stvari, ki bi jih morali storiti, da bi premamili in pritegnili mlade. Kakšne so torej izzivi pred nami in pred tistimi, ki oblikujejo politike? Tukaj mislim, da moramo resnično se zahvaliti Evropski komisiji, hvaležni moramo biti tudi poslancem Evropskega parlamenta in vsem lobistov. Zahvaliti se moramo vsem, ki so pomagali spraviti na pot toliko instrumentov v številnih državah, čeprav ne vseh, so to instrumenti, ki bistveno prispevajo k izboljšavam pri razporeditvi in prisotnosti prebivalstva na podeželju. To so torej instrumenti, ki spodbujajo mlade in jih um, prepričajo, da stopijo na pot kmetov. Mislim, da če bi se pojavili problemi, moramo zato razviti nove instrumente. V mojem poročilu sem zato predstavila različne ovire in jih razvrstila v različne skupine. Tukaj bom torej predstavila nekaj splošnih rešitev, kajti nimam preveč izkušenj, nisem politik gre za, za zelo široko področje in vse bi bilo treba podrobno preučiti, prav tako bi morali upoštevati oceno vpliva in tako naprej. Ampak skratka, nekaj splošnih mm, izzivov ali pa nasvetov bi bilo. Ena od glavnih uh, ovir je pomankan dostop do, pomankljiv dostop do kapitala, potem kako najti dobro zemljo, to je zelo pomembno vprašanje potem to vrstni model dedovanja zemlje iz generacije v generacijo, ta ne obstaja posod, obstaja na Polskem in v Grči, ne pa posod. Potem tudi države, kot sta Polska in Grčija, tudi, ima, Grčija tudi imata države, kajti številni pari nimajo otrok in ne želijo potem zemlje predati tujcem, kajti na kapital gledajo, um, kot na zemljo gledajo kot na kapital. Ljudje pričakujejo, da se bo zemlja dražila in da bo status zemljišč se spremenil, naprimer, da bodo zemljišče lahko spremenili v gradbeno zemljišče. Podatkov ni dovolj. Želela sem pridobiti informacije iz Eurostata, iz nacionalnih podatkovnih baz, vendar ne obstaja statistika, ki bi kazala, koliko ljudi v posameznih državah Evropske unije opravlja kmetijsko dejavnost, prav tako pa ni statistike o tem, koliko ljudi prenese zemlišča na otroke na leto. Skratka, ni statistike. Eh, tudi podatkov, ki bi nakazovali na povezave med tem dedovanjem in evropskimi schemami. Teh informacij preprosto ni. Torej, tiste države, kjer um, so ti družinski odnosi tako močni, kjer se zemlja predaja iz generacije v generacijo, v teh državah se bojim, da ne, nikoli evropski programi ne bodo dovolj mamljivi, da bi starši prenesli svojo zemljo na tujce. Tako mislim, da bi morali tukaj zagotoviti resnično močne spodbude, če bi želeli, da ti ljudje zemljo pripišajo na tujce. Sama menim, in to velja vsaj za Polsko, ampak verjetno tudi za druge države članice, da obstaja velik interes teh držav v širitev teh dveh programov, torej Eh, program, ki spodbuja zagone in program, ki eh, spodbuja prečasno upokojevanje. Morda obstajajo določene države, ki teh instrumentov ne kombinirajo, morda ne potrebujejo tega ukrepa prečasnega upokojevanja, ampak ko govorimo naprimer o državah kot sta Poljska ali Grčija, mislim, da v teh državah vsekakor bi morali te programe upvesti, jih izvajati in to v povezavi. Potem pa še ena zamisel, ki se nanaša na razvoj programov, ki bi bili usmerjeni na starejše kmete. Šlo bi za neke vrste varčevalne scheme za starejše kmete. Te scheme bi morda pomagale starejšim kmetom pridobiti in zbrati nekaj sredstev za starejša leta če potem imajo določene prihranke in morda bi lahko tukaj bili deležni nekega preferencijo. Premaganem 55 let, to vtedy jim še. Mm, preferencijalne obravnave, torej če bi ti ljudje potem bili deležni take obravnave, bi verjetno prej pripisali svojo zemljo, hkrati pa bi seveda imeli dovolj prihrankov za stara leta v drugih državah članicah. Imamo velika bremena, ki se nanašajo na transakcijske stroške. Gre za stroške, ki izhajajo iz uh, verodostojnih listin, ocene, vrednotenja zemlje. Tako tam obstaja veliko birokracije, ki tudi veliko stane. Včasih se uh, ti stroški nanašajo tudi na iskanje dedičev. In mislim, da bi bila tukaj koristna določena podpora, ne morda na evropski ravni, ampak mislim, da bi bilo dobro razviti neke vrste podporo um, pri teh stroških. In še ena ovira, ki se pogosto omenja, je pomankljivi dostop do kapitala. Sama sem ekonomistka in tudi precej liberalna če bi povedala, kaj si mislim o javni pomoči, bi me kdo morda celo križal. Če pa bi izbirala med posojili in neke vrste plačili, mislim, da so ta plačila bolj zavezujoča. Kaj želim reči s tem? Če nekdo vzame kredit, potem je to posojilo treba odplačati. To pomeni, da morajo ti ljudje svoj kapital izkoriščati na razumen način, da bi odplačali svoj dolg. Skratka, pri to vrstnem denarju so bolj zavezani. Če pa dobim milijon evrov strani organov, potem nihče ni pozoren na to, kako jaz ta denar eh, trotim, tratim. In veliko večja možnost obstaja, da se bo tratil nerazumno. Če pa vzamem kredit, potem moram ta sredstva tudi razumno upravljati. Prefer, preferencialni krediti oziroma posojila padajo seveda v pristojnost posameznih držav članic. Tukaj imamo tudi pomoč de minimis. To pomeni, da ima vsaka država članica lasno politiko, ki obravnava posojila mladim kmetom, prefer, prefer, preferencialna <laughs> posojila, ampak na to je navezanih števil, eh, mnogo meril, velikost zemljišč in tako naprej. Skratka, veliko meril, ki veljajo za ta posojila. Morda bi morali tukaj najti kaj novega. Imamo resnično veliko bank, tako da ne potrebujemo nove. Ampak morda bi bilo dobro imeti, imeti program, ki bi zagotavljal podporo. To bi bil program z določenim kapitalom, ki bi potem lahko služil kot za dodeljevanje posojil. Moji študenti prihajajo iz. Eh, so si zamislili neke vrste ustanovo, ki bi imela veliko kapitala, morda iz davkov in tako naprej. In ta ustanova bi poznala potrebe posamezne države članice in to vrstna ustanova bi potem lahko dodeljevala posojila posameznim državam članicam in potem bi se ta posojila lahko razdelila znotraj držav članic. Seveda bi zato morala veljati določena pravila, naprimer mladi kmet, ki bi vzel, najel posojilo ali pa mladi uh, Eh, človek, ki bi želel postati eh, kmet, bi najel posojilo in potem zapustil kmetijsko dejavnost, bi ta denar moral vrniti. Skratka, celoten sistem bi moral biti povezan tudi z nekaterimi sankcijami. Še imam nekaj časa? Dla krajov, dla krajov. Eh, eh. Dobro, hvala lepa. V štirih vzhodnih državah imamo Nekaj je težav z dostopom do opreme in orodja. Na polskem imamo sistem zadrug. To so zadruge, podeželske zadruge, ki so dajale na voljo tudi strojno opremo in orodja kmetom, ki si niso pri mogli privoščiti nakupa. Če kmetije niso imeli dovolj denarja za nakup opreme in orodja, so si ga lahko sposodili od zadrug. Šlo je za neke vrste najem in podporo strani zadrug za stroškovno učinkovito rabo orodja in strojev ter kmetijske mehanizacije. Pogledala sem si tudi različne forume za razpravo mladih in priznati moram, da ni prav veliko strani namenjenih mladim kmetom, če pa že so, pa niso v angleščini. Mislim, da bi morali dati na voljo te informacije v angleščini, se drugače ne moremo analizirati teh podatkov. Ko sem torej brskala po teh forumih, mladi veliko krat rečejo, da obstaja kar nekaj ovir, zaradi katerih se sploh ne lotijo kmetovanja in to je tveganje. Tveganje za suše, za poplave in druga tveganja. Zato mladi podrobno preučijo tudi zavarovalne scheme za kmetijstvo, za kmetijsko proizvodnjo. In mislim, da so te na voljo samo v Španiji in Franciji, v teh dveh državah. Je obstaja ugodna obravnava mladih kmetov v primeru kmetijskega delovanja. Samo dve državi članici sem torej našla, kjer to imajo, drugih pa, kolikor vem, ni prednostnega obravnavanja mladih kmetov v zavarovalniškem smislu. SKP, kolikor vem, ne zajema zavarovalnih schem za kmete. Zato menim, da moramo podpirati nacionalne vlade, in jih spodbujati k temu, da pripravijo tudi zavarovalne scheme za mlade kmete. Študentje veliko krat pridejo na dan s preprostimi rešitvami. Pravijo, da naj bi imeli neko obdobje moratorija, zato da bi lahko bolje zagnali svojo kmetijsko dejavnost, ko gre za novo ustanavljanje kmetije. Tudi z tega vidika bi lahko dali prednostno obravnavo. Banke in zavarovalnice bi lahko zagotovile neke vrste, vrste moratori za mlade kmete. To pa bi lahko upoštevali tudi v različnih programih Evropske unije. Mladi kmetje so drugačni od starejših kmetov, se si želijo vseeno kdaj v kino, na pijačo, ven. In zato moramo zagotoviti tudi boljšo infrastrukturo na podeželju. Ceste, avtobusne povezave. Seveda lahko rečemo, ja, saj si lahko kupite še en avtomobil, ampak ne moramo pričakovati, da bo eno gospodinstvo imelo kar štiri avtomobile. Ne, vlade in nacionalni organi si morajo prizadevati za podporo lokalnim organom in sofinancirati prevozna sredstva in ceste, ki bi povezovali vasi in mesta. Tudi sama prihajam z podeželja. Moji starši živijo v regiji na Polskem, kjer smo imeli v moji mladosti 5-6 avtobusov na dan do mesta, kolikor vem, pa sta danes le še dva, mogoče trije avtobusi, ki povezujejo mesta s podeželjem. Tako da so ljudje, ki živijo na podeželju, v slepi ulici in za, tudi zato si mladi ne želijo iz mest v podeželje. Pa še vprašanje zdravja mladih kmetov. Britanske raziskave so obravnavale to vprašanje. Vedno obstaja tveganje nesreč pri kmetovanju ali bolezni, ki jih povzroča nepravilna raba, naprimer gnojil. Tu pa je tudi še stres in depresija kot posledica vedno večjega finančnega pritiska. Profesor, ki je pripravil prejšnjo poročilo, je obravnaval tudi izobraževanje. Ne gre samo za dejstvo, da imamo le malo kmetov z visoko izobrazbo. Tukaj imamo podatke za leto 2005 in vidimo, da samo 20 odstotkov kmetov v 27 terici ima osnovno znanje kmetijstva ali polno usposabljanje iz kmetijstva. Ne vem, kakšno je dejansko stanje v Malti, ki je tukaj omenjena. Ampak v Belgiji in Bulgariji in Grčiji imamo približno 5 odstotkov takih kmetov, ki so bili deležni polnega izobraževanja iz kmetijstva. Nizozemska in Nemčija pa imata zelo visok odstotek, 70 odstotkov. Izobraževanje je pomembno, vendar pa danes morate biti računovodja, morate znati pripraviti poslovni načrt znati morate uporabljati računalnik in tako naprej in tako naprej. To sploh ne gre več samo za izobraževanje iz kmetijstva. Veliko krat se mladi kmetje pritožujejo, da nimajo dovolj dostopa do informacij. Zato obstaja več razlogov. Včasih nimajo dostopa do množičnih medijev ali do interneta. Vendar pa mislim, da gre tukaj bolj za način in metodo širjenja informacij. Rezultati nedavnega eurobarometra na temo poznavanja evropske kmetijske politike kažejo, da je 50 odstotkov evropskih državljanov ni nikoli slišalo za skupno kmetijsko politiko. In to me je presenetilo, milo rečeno. Toliko denarja vlagamo v to politiko, pa kar celih 50 odstotkov ljudi še ni slišalo za njo. Pripravljamo veliko poročil, ki pa jih nihče ne bere informacijske kampanje na radiju, na televiziji bi lahko uporabili za to, da seznanimo ljudi s tem, kaj SKP je. Dvigni, dvigniti moramo raven ozaveščenosti in začeti moramo čisto na dnu, v osnovnih šolah in potem nadaljevati v smeri navzgor ko vprašam svoje študente, ali ste imeli kakšne vrste poklicno usmerjanje ali svetovanje, preden ste se odločili za študij, mi rečejo, da običajno ne, da niso bili deležni nobenega svetovanja. Niso, nihče jim ni povedal, kakšne so možnosti za zaposlitev, za študij, nihče jim ni razložil prednosti in slabosti nekega poklica. To vrstno svetovanje bi po mojem mnenju moralo potekati čim bolj zgodaj, če je le mogoče že v osnovni šoli, tako da bodo ljudje vedeli, kakšne so možnosti. Veliko krat mlade kmete tudi podcenjujemo. Kar nekaj mladih kmetov na Polskem je zelo uspešnih, imajo na voljo vse sodobne informacije in so sodobno opremljeni. Imamo tudi oddajo o kmetovanju v nedeljo opovdne, ampak kdo pa gleda televizijo v nedeljo opovdne? No, pa še zadnje vprašanje. Mislim, da moramo dovoliti, da bodo kmetje imeli več besede. Prisluhniti moramo zlasti mladim kmetom. Poslušati moramo, kaj si želijo, prisluhniti njihovim željam. Če imajo negativni pristop, potem si moramo prizadevati za to, da ga spremenimo. Hvala lepa za pozornost.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 poslanci, spoštovane poslanke, spoštovane predstavniki Evropske komisije in stalni predstavnik štev. Spoštovani kolegi, najprej hvala Pavlu de Castru za to, da ste omogočili to delavnico o situaciji mladih kmetov. Veliko mladih kmetov je danes prisotnih tukaj in sledijo tej delavnici. Sestanki s poslanci in poslankami Evropskega parlamenta so za nas zelo pomembni in smo v rednih stikih s vsemi vami. Pozdravljamo današnji dogodek, ki je skupaj pripeljal različne strokovnjake, ki predstavljajo položaj mladih kmetov. Gospa Zavojska je poudarila nekaj vprašanj, ki zadevajo mlade kmete, kot so razlike pri izvajanju ukrepov za mlade kmete. V CEI zastopamo mlade, mlade moške in ženske, ki stojijo za tem, kar omenjamo danes. Veliko krat se soočajo z velikimi izzivi. To so mladi kmetijski podjetniki, ki so se zagnano lotili svojega poklica in želijo zagotavljati hrano visoke kakovosti, ki jo evropska družba potrebuje danes in jo bo potrebovala tudi v prihodnje. Prosimo vas, da nas podpirate in oblikujete novo SKP, ki bo odgovorila posebnim potrebam mladim kmetom, tako da bomo lahko zagotovili in izpolnili pričakovanja družbe do kmetijstva včeraj in danes so se mladi kmetje z vse Evrope srečali in razpravljali o svojih pogledih in o tem, kaj se lahko izboljša v prihodnosti. Obnova generacij ni prednostna naloga v veliki večini držav članic. Številke, ki jih je predstavila tudi gospa Zavoljska, to kažejo. V EU 27 je le 3 odstotkov programirane skupne javne porabe za stebr 2 za obdobje 2007-2013, kar pomeni, da je bilo 10 odstotkov skupne javne podpore zagotovljeno iz vsi ena dodeljenih ukrepov 112. Pozivam vas, poslanke in poslanci, da podprete mlade kmete, da se ta trend spremeni. Če želimo varnost preskrbe s hrano, če želimo okoljsko blago in storitve, potrebujemo mlade, inovativne in podjetne ter dinamične mlade kmete. Evropska unija bi morala biti ambiciozna pri doseganju cilja, da ne bi omogočila novim kmetom in mladim kmetom, s čimer bi prispevali k izpolnjevanju ciljev. V praksi to pomeni, da ukrepi, ki so že na voljo v okviru stebra 2, da jih je treba ukrepiti. Zlasti pozivamo k temu, da naj bi pomoč za ustanovitev bila na voljo vsem mladim kmetom in novim kmetom vsej Evropske unije. Trenutno nekatere države članice ne uporabljajo te pomoči, ki je na voljo v okviru stebra 2. Konkretno to pomeni, da ni enakega obravnavanja mladih kmetov vsej Evropski uniji. Treba je dati pravo spodbudo in priložnost državam članicam, da pride do obnove generacij. Razmeri 80 odstotkov, ki prihaja iz ravni Evropske unije in 20 odstotkov iz nacionalne ravni, bi moralo nadomestiti sedanje razmerje 50-50. Poleg tega pa je, se mora odpraviti omejitev pomoči za ustanovitev. Ta situacija ni sprejemljiva in količina, znesek pomoči mora biti na voljo za vse. Pozivamo tudi k močnemu proračunu. Cilj tega naj bi bilo, bila obnova generacij in podpora mladih kmetov in novih kmetov. V prvem stebru CEJA prosi za dodatno premijo za mlade kmete in tudi oblikovanje rezerve za skupaj za sredstva, ki se ne uporabijo, ki jih potem lahko preusmerimo mladim kmetom. Poleg tega pozivamo k okrepitvi ukrepov, ki podpirajo vlaganja v inovacije, konkurenčnost in grozde. V praksi naj bi pomoč za ustanovitev zajemala tudi preferencialni dostop za mlade kmete do investicijskih skladov, ki so na voljo v okviru razvoja podeželja. Subvencionirana posojila morajo biti povezana z naložbami mladih kmetov ali novih kmetov. Politika za ustanavljanje mora biti obsežna in mora podpirati obnovo generacij. Zato naj vključuje tudi tako imenovani voucher znanja. Tega bi lahko mladi kmetje uporabljali glede na svoje potrebe. Lahko bi jih uporabili za svetovalne storitve ali za usposabljanje o novih metodah proizvodnje, za diverzifikacijo. Na ta način bi lahko svetovalne storitve izvajali čim prej. Svežen za mlade kmete bi moral zajemati tudi program za usposabljanje na evropski ravni za mlade kmete. Naprimer, specifični program Erasmus za mlade kmete. Ta bi moral biti na voljo mladim kmetom, preden prevzamejo kmetijo in začnejo s kmetovanjem. Sistem predčasnega upokojevanja se mora nadaljevati tudi v okviru SKP po letu 2013, saj se je pokazal za koristnega. In še na koncu naj povem, da pozdravljamo v CEJ usmeritev komisije glede aktivnih kmetov. Pred dvema tednoma sem poslušal razpravo poslancev glede sporočila komisije o prihodni SKP. Veliko vas je zastavljalo vprašanje glede aktivnih kmetov. Naj povdarim, da se CEI to zdi prava usmeritev za naprej. Aktivni kmeti so tisti, ki prevzemajo finančno odgovornost za upravljanje poslovanja in proizvajanja. Aktivni kmeti so tudi tisti, ki jih kot take priznava tudi javna uprava. Aktivni kmeti so tudi tisti, ki zagotavljajo javno, dobro javno blago iz svoje kmetijske dejavnosti. V CEJ sledimo delu parlamenta. Pred nekaj leti smo pripravili poročilo na lastno pogodbo in zdaj smo v procesu nove reforme SKP in upamo, da bo poročilo o specifični situaciji mladih kmetov toplo pozdravljeno. Dovolite, da izkoristim to priložnost, da vas povabim na dogodek 15. decembra, ki ga organizira CEJA, z naslovom Vlaganje v mlade kmete, priložnosti v multifunkcionalnem kmetijstvu. Vsi boste prijeli tudi uradno vabilo. Če zaključim, gospod De Castro. Še enkrat hvala za priložnost, ki ste nam jo dali, da razpravljamo bolj poglobljeno o težavah, s katerimi se soočajo mladi kmetje in novi kmetje. In veselimo se rešitev, ki bi podpirali dinamično podjetništvo in prihodnost za to kmetijstvo. Hvala. Hvala predsedniku CEJ. Seveda je to, kar obravnavamo danes, še posebej pomembno. Gre za mladino, za politiko skupnosti v zvezi z mladimi kmeti. Hvala obema oziroma govorniku in eh, tudi predavateljici. Sedaj odpiram razpravo in potem bo dobila besedo tudi komisija. Začel pa bo gospod Mark Tarabela, prosim. Oggi abbiamo qualche problema con i microfoni. Torej, danes imamo očitno težave s tehniko, z mikrofoni. Ali deluje kateri od mikrofonov? This one works, yeah. It doesn't.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 Torej, to je pravzaprav mesto Joseda Boveja. Torej, uh, obima uh, govornikoma sem prisluhnil uh, zelo pozorno. Nekatera, nekatere številke so zastrašujoče, predvsem številke, ki jih je omenila gospa in sicer kar zadeva odseljevanje mladih. Uh, to erozijo, če jo primerjamo s skupnim kmečkim prebivalstvom. Vi ste tudi opozorili na določene težave, dostop do kapitala, stroški za eh, notarske zapise in tako naprej. Eh, rekli ste, da ste ekonomistka, da ste liberalno usmirjeni. Ni, ni to očitek, ampak ali ste mogoče iz tega razloga eh, Eh, mogoče niste omenili najhujše stvari, ki obstaja na področju kmetijstva in sicer ta pomankljiva vidnost, prepoznavnost, kako naprej v 20-30 letih eh, na kmet, kmetijskih trgih beležimo kronično nestabilnost. Malo poznam mlade kmete v svoji regiji in se udeležujem različnih kongri kongresov in to nam vedno predstavljajo kot glavno problematiko, torej današnja realnost ni realnost jutrišnjega dni in to zara tudi kmetijstvo. E, spreminjajo se cene, Eh, eh, vse je seveda tudi vprašanje ponudbe in povpraševanja, vendar ko vidimo razlike in želim omeniti dva primera, trg mleka 2007, 45 eh, centov na liter 2009, pa 18 centov, to je manj kot polovica. In tudi trg žita Prej smo imeli 130 evrov na tono, sedaj smo pri 90, potem se to spet poveča na 130 in tako naprej. Seveda na to vplivajo tudi špekulacije in vemo, kaj se je zgodilo v Rusiji poleti, kjer se je cena se je potem povečala na 252 eh, evrov na tono. Torej to je eh, posledica špekulacij. Hotel sem vprašati, ali pri vaših raziskavah eh, Eh, upoštevati te razlike, predvsem ta nestanovitnost. Eh, eh, ali to mladi kmetje tudi omenjajo kot problem, ali ste to lahko ugotovili? No, sicer to ni eh, vaša naloga, da predlagate mehanizme, to je naloga komisije, ampak ali se je omenilo, da so mogoče razlike med posameznimi državami, da so nekatere bolj občutljive na to volatilnost, nestanovitnost trgov, torej želimo, da poveste nekaj tudi o teh specifičnih temah. Hvala, Mark, sedaj pa ima besedo podpredsednik Nikolesku. Prosim.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 Šele pred kratkim smo dobili v roke poročilo, ki obravnava vprašanje žensk v kmetijstvo. kmetijstvu in to je poročilo gospe Jigle. In videli smo, da so različne kategorije. Mladi, mlade skrbi prihodnost na podeželju, s kakšnimi instrumenti odpravimo te skrbi, kako poskrbeti za to, da uh, ne bo eh, tako velikega odseljevanja. Seveda moramo upoštevati tudi življensko kakovost, drugače ne bomo uspešni. Infrastruktura mora biti. Eh, m, Torej, obstajati mora infrastruktura in seveda tudi socialne, zdravstvene storitve morajo biti zagotovljene. Evropska unija financira eh, programe za posodabljanje podeželja, torej tu eh, imamo politiko v okviru drugega stebra. Prihodna skupna kmetijska politika mora še naprej biti ustrezno financirana tako, da se bodo podeželske regije lahko razvijale in da bodo tudi mladi lahko ostali v kmetijstvu za novo uredbo o skupni kmetijski politiki moramo ohraniti tudi preference, torej kar zadeva podporo mladim kmetom. Pobude za mlade kmete so že pokazale uspeh. 3000 mladih v Romuniji je uporabilo take programe, sredstva iz programov od leta 2008 dalje. Seveda je treba omejiti birokracijo in narediti programe bolj dostopne. Treba je poenostaviti um, um, postopke financiranja, um, torej možnost mora obstajati, da se kadarkoli uloži taka prošnja in ne mlagi, mladi kmetje morajo se biti, biti tudi odprti za mlade v mestih kajti mogoče si tudi mladi v mestih lahko predstavljajo prihodnost eh, na podeželju, kar zadeva neposredna plačila, pa naslednje. Upamo, da bo s tem pomagano, da bomo s tem lahko pomagali kmetom. Hvala. Grazie, Hvala gospod Nikolisku, sedaj pa gospod Dorfman. Hvala, gospod predsednik. Torej, današnja delavnica se mi zdi zelo pomembna. Če si ogledamo številke v Evropi, potem je tako, da v mnogih državah članicah prihodnost podeželja ni zagotovljena, ker ni tam mladine, ki bi tam delala. Torej, lahko si izmislimo še tako dobro skupno kmetijsko politiko, če ni ljudi, ki bi jih izvaj, izvajala. Tako politiko potem ne bomo uspešni in zato je tema, ki jo obravnavamo danes, tako pomembna. Slišali smo, da gre za privlačnost tega poklica in privlačnost obsega tudi gospodarsko privlačnost in treba se vprašati, zakaj naj bi mladi kmetje eh, zaslužili manj kot mladi podjetniki na drugih, v drugih panogah. Zato ni utemeljitve. Seveda pa ima to opraviti tudi življenjsko kakovostjo. Tudi sam prihajam iz regije, kjer je eh, težko eh, voditi eh, kmetijske obrate tako, da se to tudi finančno splača. Eh, ampak zaradi visoke življenjske kakovosti kljub tem uspeva. Treba, eh, torej potrebujemo možnosti za delovna mesta, za zaposlitev tudi zunaj kmetijstva, potem tudi vse, kar potrebujejo družine. Eh, Eh, otroški vrci in tako naprej, potem gospodarski razvoj na splošno. Torej na podeželju mora biti možno življenje z isto kakovostjo kot v mestu in to ni samo naloga kmetijske politike, temveč obsižnejša naloga. To, kar je povedal predsednik mladih kmetov danes in ta zahteva ni nova, in sicer, da bi imeli neke vrste Erasmus tudi za mlade kmete in sicer te programe izmenjave. Mislim, da bi to res bilo potrebno. Absurdno je, da v Evropi imamo take programe na ravni visokih šol in univerz, kjer pa imamo skupno politiko, skupno kmetijsko politiko, pa te izmenjave med operaterji ni. Čeprav bi to naj bilo čeprav bi to bilo najbolj logično. Pa še druga spodbuda predsednika mladih kmetov mi je bila všeč. Mislim, da moramo v okviru kmetijske politike razmisliti o tem, da najdemo nek ukrep, ki bi eh, olajšal eh, torej predajo eh, kmetije iz starejše na mlajšo generacijo mogoče bi v prvem stebru pri preplačilih iz prvega stebra lahko kaj storili. Kmetije včasih ne predajo zato, ker starejša generacija ni pripravljena, ker tega nočejo storiti, ampak s finančno spodbudo v prvem stebru bi mogoče lahko izvedli, sprijeli nek ukrep, ki bi bil neke vrste tudi spodbuda starejšim kmetom, da bodo lažje razumeli, da sodi kmetija v mlajše roke. Grazie. Hvala, gospod Dorfman. Sedaj pa gospod Kalnjete, prosim. Hvala. Gospod predsedujoči, vprašanje. Eh, zamenjave generacije eno najpomembnejših vprašanj v evropskem kmetijstvu in to je tesno povezano s potencialom Evropske unije, da eh, se si zagotovi kakovostna živila. Torej, moramo resno razmisliti o tem, kako v okviru prvega stebra najti sredstva v podporo predvsem mladim kmetom. Začenši pri izobraževanju kmetov, pa vse tja do tega, kako bi jim lahko pomagali pri nababi uh, eh, strojev in tako naprej. Razen tega sem hotela omeniti tudi še naslednje vprašanje možnost nakupa zemljišč za mlade kmete. Situacija v Latviji je malo specifična, kajti v Latviji kmetje dobivajo najmanjša, najnižja plačila na površino in to je povezano s tem, da se je pri pogajanjih o pristopu Latvije k EU da se to ni dalo preprečiti. In mnogo držav članic pa tudi ne dovoljuje, da bi kmetijske, kmetijska zemlišča uh, eh, smeli prodajati uh, tujim državljanom. V Latviji pa je tako, da kmetje iz drugih držav Eh, pokupijo kmetijska zemlišča, kaj ti cene so razmeroma visoke eh, in eh, tujci si to lažje privoščijo kot domačini. Za mlade kmete v Latviji je to zelo težko, ker pač nimajo na voljo dovolj sredstev. Takšna je situacija v Latviji. Ob koncu sem hotela še eh, omeniti tudi ugled oziroma privlačnost eh, kmečkega poklica, predvsem za mlade. Ta privlačnost pač ni takšna, kot naj bi bila in Evropski parlament bi moral razmisliti o tem, kako to spremeniti, tako da bi tudi v drugih poklicnih skupinah se ljudi zavedali, da kmetje bistveno prispevajo k naši skupni življenjski kakovosti. Želim povedati kolegicam in kolegom, da sem predvidela, pos, predvidela posebno nagrado, ki naj bi jo podelili, podelili mladim kmetom v Latviji, oziroma tako, to sem v Latviji. Uh tako organizirala. In zato mislim, da moramo res razmisliti o problemu generacij v kmetijstvu in tudi o ostalih zadevah, ki sem jih omenila. Hvala. Sedaj pa gospod Sever. Hvala za besedo, gospod <clears throat> predsednik. Včeraj sem imel čas gostiti eno skupino obiskovalcev mladih kmetov iz Republike Slovenije povedali so mi da več ali manj delijo podobne probleme kot eh, njihovi vrstniki povsod drugje po evropi. res je da večkrat poskušamo povedati da so ženske in pa mladi dve ranljivi družbeni skupini še zlasti v tradicionalnih okoljih da je kmetijska dejavnost še vedno manj privlačna kot kakšne druge ampak glede tega si glede privlačnosti atraktivnosti eh, si eh, kmetijstvo deli eh, problem tudi z nekaterimi drugimi poklici eh, čeprav jih evropska ekonomija nujno potrebuje ampak vendarle mislim da se zadeve spreminjajo da se spreminjajo da zlasti subkultura mladih danes na podeželju ni več manj vredna kot tista v urbanih središčih urbanih okoljih da je slog življenja mladih danes na podeželju ali pa nasploh po podeželju marsikje eh, boljši eh, nudi bolj kakovostno življenje kot v urbanih središčih eh, skratka ni več tako radikalne razlike kot še je bilo to včasih še s svojih časih mladosti se spomnim če mi je kdo dejal da sem kmet je to je to zvenelo nekoliko žaljivo danes je eh, situacija bistveno boljša tako da včasih lahko na te razmere gledamo tudi z drugačnega zornega kota. vsekakor podpiram tiste ideje eh, ki smo jih že slišali tudi od predsednika mladih kmetovalcev kmetov da bi bilo potrebno povečati tudi mobilnost med mladimi kmeti po evropi da da se podprejo posebni programi tako erasmus kakor tudi kakor tudi eh, leonardo da vinci ali pa drugi imamo več programov na področju izobraževanja za mlade tudi za tiste manj mlade grundtvig in podobno kjer bi lahko kmetovalce vključili v to mednarodno izmenjavo in nekako tudi izboljšali njihovo pozicijo v družbi še eh, ko govorim z njimi večkrat omenim tudi eh, skup, novo skupno kmetijsko politiko v, more, v katero morajo biti v to debato o novi kmetijski politiki mladi močno močno vključeni Uh, jaz mislim, da bodo nosilci bodoče evropske skupne politike in prav je, da jih maksimalno vključimo v vse te razprave. Hvala lepa. Eh, hvala. Gospod Zver, gospod Serčo. Hvala. Tudi jaz sem mnenja, da gre za zelo pomembno temo za prihodnost kmetijstva in seveda tudi v luči prihodnosti skupne kmetijske politike. Gre za to, da se zagotovi zadostna oskrba živili in treba je pač vedeti, kdo bo poskrbel za to in to so mladi kmetje. Zato je to tema, ki je strateškega pomena in v večini evropskih držav se razpravlja o tem, eh, kjer se pač Eh, tudi razmišlja o tem, kako bi kmetijstvo in tudi živinorejstvo bili možnosti za ustvarjanje dodatnih eh, delovnih mest, predvsem, ko je govora o zelenem kmetijstvu. Z gospodarsko krizo smo doživeli, da imamo eh, enkrat več mladih, ki so brezposelni in tudi zato je to velik pomemben izziv za mlado Eh, generacijo, ki jo je brezposelnost še posebej prizadila. Najboljše zagotovilo, in to je povedala strokovnjakinja in tudi predsednik evropskih mladih kmetov, torej najboljša strategija za naselitev mladih eh, na podeželju je predvsem dolgoročna možnost preživetja v kmetijstvu s kmetijo in tudi Eh, dolgoročne perspektive, ustrezna infrastruktura, življenska kakovost. To so torej najboljša zagotovila za to, da se mladi preselijo na podeželje. Močno kmetijstvo, močna politika in tudi močna politika razvoja podeželja. To pa je povezno tudi s konkretnimi problemi in zato potrebujemo konkretne ukrepe, ki so usmirjene na mladino. Naprimer, bolj poceni posojila, eh, subvencionirana posojila, potem možnost dostopa oziroma možnost nakupa zemlišč. Dve politiki pa eh, to obvirata oziroma dve, dva ukrepa eh, bi bila koristna in sicer pomoč pri preozemu kmetij. Ne vem, ali je možno, da se ta sredstva razporedijo iz prvega v drugi stebr, ampak mislim, da bi bilo dobro, če bi obstajala taka možnost, kajti tu smo pri drugem stebru, stebru torej, da bi da ne bi imeli tu samo eh, prostovoljnih ukrepov, temveč tudi zavezujoče. Slišali smo številke, ki jih je predstavila referentka eh, Nemčija. Eh, in nekatere druge države, kjer je veliko mladih zaposlenih na področju kmetijstva, to so tudi tiste države, ki odobravajo največjo pomoč v drugem stebru. Torej 140 milijonov evrov, ki jih eh, porabijo tudi za naseljevanje mladih v, na podeželju po drugi strani pa so države, ki v to skoraj ne investirajo nič, oziroma so ti ukrepi samo prostovoljne narave. In mislim, da naj bi delež sredstev EU za tako pomoč povečali, torej ne 50-50, temveč 80-20, 80 odstotkov sredstev iz eh, evropskih proračunov, 20 iz nacionalnih. In razen tega potrebujemo primirno politiko izobraževanja. V zadnjih letih smo vedno poudarjali na ravni EU eh, vseživljenjsko učenje. In mislim, da bi to moralo upoštevati tudi skupna kmetijska politika. Misliti moramo na vse kmete, ne sve in vedno moramo izboljšati eh, izobrazbo in sicer v teku, sploh v teku karijere, ker bodo tako bolj inovativni, bodo bolj sposobni tržiti svoje proizvode in predvsem bodo krepili pogajalska izhodišča in tudi eh, svoje kmetijske obrate nasplošno. In ob koncu želim še podati pripombo nekaj na to, kar je povedal predsednik mladih kmetov v zvezi s predčasnim upokojevanjem. Malo sem skeptičen glede tega, kar smo dos doživeli v zadnjih letih, je, da to, da nobena gospodarska panoga v EU Eh, ni, eh, torej nikjer ni bilo tako, da bi zaradi predčasnega upokojevanja več mladih dobilo zaposlitev. Zato tudi ne vem, ali bi na področju kmetijstva se to zgodilo, ampak to je pravzaprav edini ugovor z moje strani, sicer pa se popolnoma strinjam s tem, kar je bilo rečeno in hvala obima predavateljama. Hvala Sergio, eh, gospod Anju je na vrsti naslednji. Hvala. Mislim, da je prvo, kar moramo reči v zvezi s tem, da če naj bi bilo, če je kmetijstvo profitabilno, potem se bo vedno nekdo s tem ukvarjal. Če je korist od tega, se bo nekdo s tem ukvarjal. Zato moramo kmetovanje razdeliti na dve eh, področji, na urno zemljo, zemljo in na eh, um, travnike, torej v Združenem kraljestvu dobiš za urno zemljo 18 tisoč evrov na hektar. Ne moreš. Torej, in ljudje eh, so mnenja, da se bo tudi eh, ta cena še večala, zato se tudi ne prodaja ta zemlja. Eh, In mislim, da eh, je zato ta pot, da bi kupovali to zemljo pravzaprav brez izgledna, temveč eh, to je možno samo podedovati. Mislim, da eh, ker postajajo stroji vedno večji, tudi potrebujemo vedno manj ljudi za obdelovanje te zemlje. In tudi, včasih je tudi tako, da uh, je več kmetov združenih in si delijo delo. Če eh, se kot mlad pridružiš takemu podjetju, potem uh, se s tem seveda tudi usposabljaš in čez nekaj časa si mogoče sposoben tudi voditi tako kmetijsko podjetje, pa tudi če to potem pravzaprav ni v tvoji lasti. Kar pa zadeva travnike je tudi dedovanje običajen način prenosa. V Združenem kraljestvu pa je tako, da če kmet nima uh, otrok, ima pa veliko živine, potem se vidi, da uh, poišče naprimer nekoga, ki pazi na njegovo uh, na, na živino. In to se tudi dogaja. In ta mlad, eh, mlad človek ima eh, možnost, da ima dohodek in si tudi ustvarjenik majhen posel. Eh, Torej, problem pri tem pa so seveda stanovanja, kajti če se nekdo eh, preseli tja, potrebuje tudi stanovanje in to morajo rešiti na lokalni ravni pri uh, ustreznem načrtovanju, čeprav obstajajo težave. V Združenem kraljestvu smo pred 40-50 leti poskusili uh, tudi uh, spodbuditi ljudi, da bi začeli z kmetovanjem, torej da bi naprimer uh, dali v najem zemljo tistim, ki bi bili pripravljeni začeti s kmetovanjem. Ampak to je eh, se izkazalo kot slepa ulica. Eh, nekako nismo prestopili tega prvega koraka in tako so ostali ljudje na zelo majhnem kosu zemlišča in eh, niso mogli se preživljati od tega in so morali najti drugo delo. Če želimo pomagati majh, eh, mladim kmetom, potem eh, jim moramo pomagati predvsem tudi preko davkov, tako da bodo imeli več denarja za investicije. Torej, če nekomu daš poceni denar, da naj kupi živino, potem se v bistvu poveča samo cena živine na trgu, to smo ugotovili. Ehm, torej, Eh, v, v, eh, v parlamentu potekajo seveda tudi razprave o uh, eh, Merkosurju in uh, o povezovanju Evrope z Merkosurjem in seveda bo tudi to povzročilo potem dodatne težave. Gospod McGuinness, prosim. Spa McGuinness, hvala. Želim se zahvaliti današnjim govornikom in se zahvaliti predvsem eh, tudi mladim kmetom za uspešno lobiranje v parlamentu in tudi za to, da nam podajo predloge, s katerimi se mogoče v celoti ne strinjamo, ampak kljub temu eh, bomo tako se začeli reševati določene probleme. Nekaj pripomp in potem tudi vprašanj. Upam, da, bo, da se je pristop do kmetovanja sprej, eh, spremenil. Nekateri kolegi so to tudi že omenili. Eh, v prejšnjih letih eh, se je izgledalo od zgoraj od, eh, na to, ampak mislim, da se ta eh, poklic, da pridobiva na ugledu in to je treba pozdraviti, kaj ti seveda je treba pomagati mladim pri izbiri poklica in mislim, da iz eh, očitnih razlogov nočejo mladi danes postati bančniki ali tudi politiki. Torej, do kmetovanja potrebujemo tak pozitiven pristop. Težava, kar zadeva lesništvo eh, zemlje, to ni lahka, lahka zadeva. In mislim, da moramo definirati to, kar pravzaprav menimo z mladi kmeti. Jaz mislim, da sem še zmeraj mlada, čeprav vem, da nisem, če včasih si eh, pogledam tudi v ogledalu. In, eh, torej, tudi predsednik je reagiral na to se mu zahvaljujem, torej mladi. Uh, torej gre za plačila iz prvega stebra, da bi nekaj sredstev um, uporabili kot dopolnilno podporo mladim kmetom. In seveda se je treba vprašati, uh, kje začeti s temi plačili in kaj pomeni biti mlad in kje se to konča, kajti to vpliva seveda tudi na učinkovitost. Uh, političnega ukrepa, da bi oblikovali neko rezervo, v nekaterih državah članicah že obstaja, mogoče ni dovolj dobra, ampak kot instrument obstaja. V, na Irskem imamo dve schemi za prečasno upokojevanje in tudi pomoč mladim kmetom. In to zadeva obe strani generacij. Ampak eh, ta, uh, ti dve schemi sta sedaj um, um, tudi žrtve varčevanja, tako da imamo seveda težave spodbuditi mlade, da se lotijo kmetovanja. Če uh, je videti prihodek eh, v kmetijstvu, potem se bodo ljudje tudi odločali za to. To smo slišali in s tem se strinjam. Mislim, da moramo govoriti več o trgih. Gospod Rabelja je govoril o nestanovitnosti trgov in to je treba na vsak način tudi upoštevati usporedno s podbujanjem mladih za ta poklic. Uh, gospod Agnjo je povedal, da Eh, da so eh, mogoče, eh, da mogoče mlajša generacija noče več nadaljevati s kmetovanjem, ampak mogoče bi to bila tudi vloga za ženske. Hvala. Mišel, prosim. Merci, Hvala, gospod predsednik. Najprej se opravičujem udeležencem, saj sem samo namestnik in sicer kar zadeva naseljevanje mladih kmetov. Sedem odstotkov mlajših od 35 let v EU. Torej, sedem odstotkov, eh, mislim, da to jasno kaže, da potrebujemo to skupno kmetijsko politiko in da je to izziv, za naslednje obdobje od 2014 naprej. Torej tudi eh, tu moramo upoštevati to vprašanje eh, zamenjave generacij. Če ne bo rok na podeželju, ki bi delali, tudi ne bomo uspešni. Eh, želim postaviti vprašanje nam vsem. V današnjem programu, sedanjem programu za razvoj podeželja, imamo celo vrsto ukrepov za spodbujanje naseljevanja mladih kmetov. V dokumentih za danes eh, na 40, 41 strani vidimo, kako uporabljajo države te instrumente in to vidimo v številkah iz v proračunskih postavkah in vidimo, da imajo redki neko prostovoljno politiko v zvezi s tem, ali naj naš odbor se ne bi ukvarjal še bolj temeljito s tem, tako da bi bolje razumeli, zakaj instrumenti ponekod delujejo, ne pa povsod. In mogoče bi vendarle predvideli tudi nek zavezujoč del, vendar v okviru drugega stebra. Pri socialni davčni zakonodaji lastniš, lastninsko pravo je urejeno različno. Zato si je težko predstavljati enotno politiko pri prvem stebru. Pri drugem stebru pa imamo instrumente, ki eh, so bolj prikrojeni nacionalnim potrebam. Giancarlo Scotta je na vrsti naslednji. Hvala, gospod predsednik. Slišal sem uh, uh, kolege, ki se jim predružujem, zato tega ne bom ponavljal. Torej mislim, da gre predvsem za izobraževanje začenši pri osnovnih šolah, kajti treba je sensibilizirati mlade, da je kmetijstvo zanimiva dejavnost in da ljudje, ki to delajo, da so to pomembni ljudje, v moji Italiji se to pogosto pozablja. Mladina danes je seveda zelo občutljiva in prej smo slišali predavateljico, ki je govorila o tem, da mladi nočejo živeti na podeželju in tako naprej. Eh, mislim, ta sensibilnost mladih na vsak način obstaja. Želim pa govoriti predvsem o zapuščanju določenih območij in to, da se na določenih območjih opušča tudi kmetovanje, kar je pripisati tudi dejstvo, dejstvu, da določeni nacional, tudi nacionalni organi sprijemajo zakone, predpise, ki eh, so preveč strogi. Jaz sem zato, da se varuje, eh, varuje narava. Eh, in eh, tudi jaz se ne strinjam s tem, da postavljajo sončne kolektorje na velikih površinah ali tudi vetrnice in tako naprej. Torej, mislim, da je treba ohraniti kmetijske površine in da morajo ostati produktivne površine. In ker se tehnologije spreminjajo, je treba v številnih primerjih eh, sprejeti tudi ustrezne urbanistične ukrepe. Vem, da je to nacionalni problem. Torej, primarno kmetijsko dejavnost je treba povezati z možnostjo, da se ustvarijo tudi ustrezne infrastrukture za zaposlitev. torej vsi tega ne razumejo. In zato imamo veliko malih, srednje velikih kmetijskih podjetij, ki uh, se morajo nekako aranžirati. Torej moramo omogočiti tudi uh, delovanje večjih kmetij, gospod Cigereski je na vrsti zadnji. Pani profesor, če aneksovala pani vykštavcenje,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 kmetijskih družin. Ali tu gre še vedno za velike družine, tudi ko gre za manjše, mlajše generacije? In vprašanje je tudi, ali lahko vidimo kakšne večje trende, da bi se kmeti organizirali, kajti eden od glavnih problemov na kmetijstvu je pomankanje organizacij, združen. Mladi kmeti običajno prevzemajo kmetije staršev. Ali obstaja več primerov, pri katerih izbira poklica poteka povsem neodvisno, skratka, da nekdo pride izven podeželja, naprimer iz mesta, da dejansko se oseba dejansko odločila za en poklic ali pa so to le še redki primeri.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 Mislim, da zelo dobro poznate položaj mladih polskih kmetov. Ko gre za njihovo izobraževanje, zlasti višjo izobrazbeno raven, imamo podatke za vse kmete. Nisem uporabila sicer podatkov iz vprašalnikov ali drugih eh, statističnih podatkov, imam pa preprosto tabelo, ki jo lahko najdete v poročilu, ki je povezana s primerjavo deleža kmetov, ki imajo visoko izobrazbo na področju kmetijskih ved. To sem vključila iz več razlogov. Ena od glavnih ovir za prevzem, za prevzem gospodarstva strani mladih je pravzaprav ravno izobrazba na področju um, kmetijskih ved. Mnogi, ki bi podedovali zemljo, ki bi bila torej zemlja prepisana staršev, nimajo te potrebne izobrazbe. Agronomska izobrazba jim torej manjka. Sama sem pripravila vprašalnik z 200 študentov naše univerze, prav tako smo imeli razpravo, preden sem prišla. Uh, torej, imeli smo razpravo v soboto in nedeljo s štirimi skupinami. Uh, in tiste, ki prihajajo z podeželja in tiste, ki bi lahko prevzeli domača gospodarstva, sem vprašala, ali ta ovira obstaja. Potem sem jih vprašala, zakaj niste izbrali take izobrazbe, ki bi vam podala do ustrezne znanja. Rekli so, zaradi tega, ker smo hoteli imeti dobre poklicne možnosti. Če bi študiral agronomijo, bi lahko potem našel zaposlitev zgolj v tem sektorju. Če pa imam drugo vrsto izobrazbe, potem mi bo lažje najti službo nekje druge. To je bil preprost odgovor na moje vprašanje. Potem sem jih vprašala, oziroma glede tega, ali so učinkovite vodene te kmetije. To težko razsojam, kajti sama se nisem še posvečala temu vprašanju, vendar pa bi bilo o njem dobro razmisliti. Potem vprašanje, ali obstaja tendenca po združevanju v združenja, društva in tako naprej. Sama se bojim, da teh tendenc ni. Na polskem imamo težke izkušnje z zadrugami in kmečkimi skupinami. Res je mladi, dinamični kmeti oblikujajo sedaj zadruge in skupine proizvajalcev, sedaj se organizirajo. Če pa bi vam pokazala mojo vas, vas, iz katere prihajam, in če bi vprašali tam kmete, ali se želijo združevati ali ne, bi oni jasno rekli ne. Večini regij je namreč situacija taka, da je struktura proizvodnje tako diferencirana, da imamo kmete, ki proizvajajo vse, potem imamo kmete, ki ne proizvajajo sploh ničesar, samo izkoriščajo subvencije. Skratka, če bi želeli oblikovati skupino, ki se specializira za posamezen proizvod, za posamezno um, produkt, potem bi bilo to težko. Se pa organizirajo kot mladi kmete, ki delujejo znotraj kmečkega sektorja mobilizacija, tudi politična mobilizacija mladih je žal torej zelo nizka. To pomeni, da je težko opažati te trende. Če bi bili evropski programi, ki bi se navezovali na druge programe, torej če bi tukaj govorili o ukrepu za animacijo na podeželju ali druge podpore, morda bi tega opazili več. Ko pa govorimo o premiku iz mest v podeželje, mislim, da sem na to vprašanje že odgovorila. Tukaj ne morem posploševati svojih rezultatov. Vendar le pa menim, da prebivalci mesta, študenti, bodi si na dodiplomski ali podiplomski ravni, ti študenti ne izkazujejo veliko interesa za delo na podeželju ali na splošno v kmetijstvu. Poleg tega se sprašujejo, zakaj bi se naj preselili na podeželje, saj tam že živijo otroci kmetov, tisti lahko ostanejo tam. Skratka, obstaja neko prepričanje, da sicer mladi iz podeželja migrirajo v mesta v iskanju boljšega življenja. Vizavi, torej nasprotni smeri, pa mladi iz mest ne vidijo teh možnosti ali sploh razlogov za migracijo na podeželje. Potem, glede standarda življenja, morda so ti ljudje še premladi, še vedno so študenti, nekateri sicer že delajo, ker pač um, um študirajo na večernem študiju ali čez konec tedna, ampak za nje je vsekakor pomembnejša družba, zabava, kakovost življenja in temu se ne želijo odpovedati. Poleg tega pa mislim, da denar te situacije ne bo spremenil. Edino, kar bi lahko stvari spremenilo, bi bilo da je promoviranje poklicana najnižji ravni izobraževanja, torej med mladimi, resnično rosno mladimi o, šolari. Številni mladi ne gledajo na kmete kot na neko neizobraženo osebo. Vsaj ne bi smelo biti tako. To pomeni, da moramo tukaj ozaveščati in izobraževati ne le šolarje, ampak tudi <clears throat> učitelje in uh, Eh, predstavnike družbe. S te bom počasi zaključila s svojimi odgovori, no, no pravzaprav sem že zaključila z odgovori na vaše vprašanja. Hvala. Sedaj pa bi dal besedo še predsedniku Evropskega sveta mladih kmetov. Prosim. Hvala, gospod predsedujoči. Lepo je biti tukaj in uh, fino je poslušati uh, vsa vprašanja, vse pripombe, ki so jih dali poslanci in eh, orisali so torej položaj, bodi si se jim zdi alarmanten ali pa tak, ki si zasluži pozornost in ki zbuja določeno zaskrbljenost. To torej potrjuje dejstvo, da v vas vidimo partnerja za večanje priložnosti mladih kmetov. Torej, zato sem vam hvaležen. Glede nekaterih vprašanj, ki so bila zastavljena, gospod Arabela je omenjal nestanovitnost, vsekakor. To je nekaj, kar tudi mi pozorno spremljamo. Tudi gospa McGinnis je zastavila vprašanje na to temo in res menimo se, da to vemo. Danes imamo specifični položaj mladih kmetov, ampak lahko vam povem, da na naših seminarjih, na naših dogodkih govorimo še zlasti o nestanovitnosti trgov in o specifičnih trgi, uh, ukrepih, ki bi morali se odzvati na to. Morda vam lahko kaj več o tem povemo naslednjič. Danes sem se osredotočil predvsem na potrebe, ki spodbujajo ustanovitev. Torej, če povdarjamo pomen izobraževanja, torej na prvi ravni izobraževanja, ampak tudi potem kasneje, uh, v poklicni poti in tudi po zagonu. Tukaj smo eh, menili, da bi bilo dobro imeti vaučere za izobraževanje za mlade kmete pod slotni Evropske unije. Prav tako pa seveda navezava s programom Erasmus, še zlasti uh, zato, da bi mladi kmeti lahko potovali po Evropi in si ogledali situacijo drugod. S tem bi okrepili vedenje in poznavanje o skupni kmetijski politiki in tudi bolj bi se uh, poznala raznolikost evropskega kmetijstva znotraj kmetijske skupnosti. Gospod Nikolasku je omenil dejstvo, da bi bilo treba tukaj se odzvati na potrebe aktivnih dejavnih kmetov. To je tudi to, kar podpiramo mi. Mikavnost kmetijstva je bila postavljena pod vprašaj. Lahko vam zagotovim, da člani organizacij, ki jih uh, zastopamo po Evropi, da so zelo navdušeni nad svojim poklicom. Vendarle pa bi lahko več mladim prikazali lepoto našega poklica. In to je tudi nekaj, kar skušamo komunicirati mi. In to na različne načine. Vendar pa je tu treba upraviti še nekaj dela. In tudi to sporočilo o skupni kmetijski politiki in o kmetijstvu in lepotah kmetijstva bi moralo biti bolj usidrno v skupni kmetijski politiki za prihodnje. Gospa Kalnjeti je omenjala prvi stebr in možnost, kot tudi drugi pa so dvomili v to. Prav tako pa je gospa McGuinness tudi postavila vprašanje o tem specifičnem orodju. Zdaj razmišljamo in preučujemo, ali bi to bilo mogoče uvesti. Pozneje pa lahko morda podamo nekaj podrobnosti o številu let, vrednosti podpore in tudi o tem, kar bi želeli razvijati še podrobneje, če bo to možno. Tu je bolj ali manj vse, kar se mojih odgovorov tiče. Najlepša hvala za vse vprašanja in hvala, gospod predsedujoči, za to, da ste mi dali besedo. Hvala tem prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda. Seveda pa se želimo najprej zahvaliti predsedniku gospodu Bekeju in predavateljici gospe za vojski. Četrta točka proračun za leto 2011. Po neuspehu pogajanj o proračunskem postopku za leto 2011 moramo razpravljati o možnih posledicah za kmetijski proračun in tudi za izvrševanje proračuna, kar lahko povzroči težave, če ne bomo k malu eh, dosegli dogovora. Zato prosim gospo McGuinness, da nam poda eh, rezultate eh, teh pogajanj in tudi, da nam predstavi nove predloge za področje kmetijstva. Najprej ima besedo gospa McGuinness. Um, Hvala, gospod predsednik vaše zadnje besede glede analize komisije so zelo pomembne, torej, ko bo analizirala osnutek proračuna. Zato vas prosim, da ostanete v tej dvorani, kajti to bo pomenilo pomembne posledice za kmetijski proračun, če bo to, kar je trenutno na mizi, dejansko sprejeto. Zato bi vas resnično prosila za vašo podporo. Kot poročevalka sem vsem tem procesu spremljala vse dogodke, poslušala sem mnoge ki želijo komisiji, parlamentu in svetu povedati, kako resne bodo to posledice za kmetijstvo. In tukaj dejansko potrebujemo podporo vseh. Razprava o proračunih je zastala, to je pravzaprav eufemizem. Tukaj gre bolj za politiko kot za številke, vendar pa so za parlament pomembne tako številke kot tudi politika. In sedaj bo stekel nov krok pogajanj o proračunu. Parlament je privolil v zaprosilo sveta, da bi se povišanje omejilo na nekaj manj kot tri odstotke, mi smo se zauzemali za nekoliko več. Pravzaprav prihaja sedaj osnutek komisije, ki znižuje proračun za 4 milijarde in sprejeta je bila odločitev, da se tretjino zmanjša po vseh postavkah, torej tudi pri postavki dve, ki nas tukaj najbolj zanima. Kot sem že rekla, pomenijo, to, bo to pomenilo pomembne posledice še zlasti za plačila in razvoj podeželja. In komisijo bi resnično prosila, da nam zelo jasno pove, kakšne bodo te posledice. Če obstaja kakršnakoli dobra novica, um, skratka, zelo pomembno je, da vam povemo, kaj je dobrega, torej nov osnutek proračuna pomeni 10 milijonov več za mleko, prav tako za izkoreninjanje živalskih bolezni, sicer to ni tak znesek, za katerega smo prosili, prav tako pa za program Life Plus. Še vedno pa je tukaj pomembno vprašanje obračun. Tukaj še vedno govorimo o 200 milijonih evrov. Še ena opaska in upam, da jo boste prav razumeli. Več, ko veste o proračunu, manj ga razumete oziroma manj razumete, kako deluje. In pravzaprav to obžalujem, nisem toliko jezna zaradi tega. Zato je sedaj komisija odgovorna za to, da nam zelo jasno pove, nam članom odbora za kmetijstvo, kako bo ta osnutek proračuna vplival na države članice in na kmete in podeželske skupnosti. Prav, če prav razumem, um, enotna plačila niso ogrožena, ampak tudi to bi želela slišati od komisije. Prav tako ponavljam, kako zaskrbljena sem zaradi plačil za razvoj podeželja. To pravljam, to vse čas, pr, vse čas pravim uh, kolegom iz od moj, našega odbora in razumejo mojo zaskrbljenost ampak rekli so mi, da številne države ne izkoriščajo proračuna za razvoj podeželja, ampak razlog, zakaj sekamo prav ta proračun, je v tem, da je bilo treba najti mesto, kjer bi lahko znižali proračun za tretjino. In čeprav razumem, lahko tukaj izvedemo ta res, če že ne pravno, pa tehnično. Bližamo se Božiču, ampak mislim, da moramo vedeti, čem je stvar. Trdo smo se borili, tako jaz kot tudi gospod Lavija, dobili smo podporo, ampak imeli smo premalo sredstev. Mislim, da smo tu naleteli na zid in sama bi želela, da bo komisija zelo jasna v svojih besedah, še zlasti, ko gre za postavko obračunov in dodeljenih prihodkov, ki so se dvignili na 240 milijonov. Kako se je to sploh lahko zgodilo? Pravčila sem se te zadeve in nikakor mi ni jasno, kako se je prišlo do teh številk. Ampak upam, da tisti, ki imajo strokovno znanje znotraj komisije, nam bodo pomagali razumeti te zadeve. Zdelo se mi je, da je bila politična prioriteta, da financiramo projekt ITER. In zdi se mi, da je proračunski, pro, uh, proračun za kmetijstvo pravzaprav tudi tarča teh namenov. In mislim, da je to ena od skrbi našega odbora, namreč, da se kmet, kmetijski proračun, ki je na očeh, uporabi kot sredstva za druge proračunske in politične linije. Tega se moramo zavedati ne le za naslednjo leto, temveč tudi, ko gledamo načrte za finančni okvir po letu 2013. Tako da mislim, da je dobro, da končam pri tem. Prosila bom komisijo, da razjasni, če so moje tolmačenja prava. Zdi pa se vsekakor z strani parlamenta ali sveta, da obstaja določena želja, da bi se proračun sprejel pred koncem leta. In naj še povem, da če tega proračuna ne bomo sprejeli, bo posledica tega ta postopek 12. In to bo imelo posledice ne le toliko za kmetov, vsekakor pa za denarni tok držav člani, za tiste, ki so dale avanse kmetom, bodo imele resne proračunske težave na začetku januarja in februarja naslednje leto. Tako da obstajajo politične realnosti, zakaj je ta dogovor treba doseči. Vendar pa so s tem povezane tudi trezna sporočila za odbor za kmetijstvo. Želila, želela bi si, da bi bile novice drugačne. Grazie, Maria, Hvala, Meret. Tudi jaz želim povedati naslednje. Ta tema, o kateri je govorila gospa McGuinness, je zelo resna tema in besedo bom dal tudi gospodu Labi in potem bomo prisluhnili tudi direktorju Longu ne gre samo za kratkoročne posledice za eh, proračune držav in tudi za učinkovitost plačil, temveč eh, moramo razumeti, v kakšnem ozračju nastajajo pogoji za dolgoročne perspektive, dolgoročne finančne perspektive. In ko smo eh, pred kratkim eh, prisluhnili komisarju Čulošu na tiskovni konferenci, eh, smo ugotovili, da komisija ne bo mogla sprejeti nobenega zakonodajnega besedila o SKP-ju, če ne bomo prišli do dogovora o proračunu. Torej, tu eh, skupaj branimo našo strategijo. Hvala, Mayret McGuinness, zdaj pa dr. Eh, Nabija in potem direktor Longo. Hvala, gospod predsednik. Hotel sem dodati samo dve informaciji eh, k temu, kar je povsem korektno podala gospa Meginesova. In sicer svet je pri teh pogajanjih za proračun 2011 eh, ob krizi, ki smo ji priča v Evropi, eh, torej želijo eh, na 2,91 omejiti eh, zvišanje proračuna. Obenem pa imamo možnost, pa ima komisija možnost, da razširi proračun torej naloge oziroma obveznosti, ne pa denar. Torej tehnično je tako, da skoraj vse postavke iz drugega stebra imajo eh, enako raven pri obveznostih in plačilih, torej da obstaja taka izravnava. Torej zmanjšanje eh, prevzema obveznosti vodi seveda tudi do zmanjšanja plačil. In Eh, zato eh, je treba upoštevati tudi drugi element in tu želim eh, vprašati uh, komisijo za pojasnilo, kar zadeva uh, sprejete proračuna in pot do sprejetja tega proračuna, kar naj, bi želili, kar naj bi storili pospešeno in sicer do konca tega leta. Uh, jutri in pojutrišnjem bomo v odboru za proračun preverjali predlog proračuna za 2011, ki ga je komisija pravkar predstavila, predložila. E, torej obstaja dogovor o številkah, vendar e, glede političnih prioritet e, pa je treba stvari še bolj e, uglasiti med obima stranima, predvsem mora svet tudi sprejeti uh, fleksibilnost uh, glede na parlament. Varčevanje v drugem stebru pri drugem predlogu proračuna se nanaša predvsem na razvoj podeželja in zato sprašujem komisijo, kakšne bodo posledice tega zmanjšanja za razvoj podeželja v državah članicah. Hvala Giovanni. Sedaj pa dajem besedo direktorju Longu. Prosim. Hvala. Eh, gospe in gospodje, hvala, da imam eh, priložnost, da se vključim v to razpravo. Želim predvsem deliti z vami veliko zaskrbljenost kaj ti ne uspih pogajan med svetom in parlamentom o proračunu 2011. Uh, eh, je res zaskrbljujoč. Eh, scenarij je zelo negotov in to lahko vodi do cele vrste težav, ki so bile deloma že tu navedene in še posebej gre za probleme, ki se bodo uh, Eh, pokazali v prvih mesecih naslednjega leta. Želim pa eh, povdariti tudi pozitivno plat predložitve novega predloga za proračun 2011, kar je bilo storjeno že 27. novembra in gospod Labija je rekel, da trenutno intenzivno preučujemo ta predlog in upamo, da bom to kmalo vodilo do debo, deblokade celotne situacije. Upamo, da bomo do konca leta, še pred koncem leta, imeli sprejet proračun. Sedaj pa si moramo ogledati scenarij, če se to ne bi zgodilo, oziroma scenarij, dvanajstin, provizoričnih dvanajstin in omejevanja proračuna, kar bi lahko hudo vplivalo na izvrševanje kmetijske politike, predvsem pri nekaterih ukrepih. Prvič, kar zadeva tržne ukrepe, ni predvideno da bi uporaba provizoričnih dvanajstin eh, povzročili posebne težave. Zakaj? Kaj ti ti ukrepi so porazdeljeni po eh, celem letu na precej homogen način. Kar zadeva neposredna plačila, pa imamo veliko ko koncentracija eh, povračila denarja državam članicam že januarja. In želim povdariti, da je za to leto bilo odobreno enajstim državam članicam, eh, da eh, odobrijo avanse do 50 odstotkov teh podpor. Torej že januarja, v prvih dneh januarja, se bomo znašli v situaciji, ko bo premalo denarja za povračilo sredstev državam članicam. Ta situacija pa se bo še zaostrila v vseh 27 državah v prvih dneh februarja. Torej, to malo kaže na razsežnost tega problema. 6600 milijonov evrov med prvo in, eh, dvanajst, in drugo dvanajstino, torej tu bomo soočeni z 31 milijardi evrov, ki jih bo treba plačati in to je zelo uh, eh, hudob za vse nas, eh, predvsem napram državam članicam. Pa seveda tudi za uh, proračune držav članic, ki tako in tako že trpijo zaradi uh, ekonomskih težav. In to jih bo še dodatno zaostrilo. Za razvoj podeželja ta, se ta problem še ne bo pojavil v prvih treh mesecih, ampak bolj dolgoročno je situacija negotova. Želim spomniti na to in s tem tudi zaključujem prvi del svojega prispevka, da eh, si res želimo, da bi ta situac, to situacijo hitro premagali in da vsi pač izkažejo svojo odgovornost in parlament seveda tudi želi eh, intenzivne pogovore o tem proračunu. Na vsak način pa to ne sme prejudicirati pomoči kmetom. Torej, ta plačila je treba izplačati in seveda tudi se je treba eh, zavedati problemov držav članic eh, zaradi pomankanja denarja. Sedaj pa nekaj o osnovnih smirnicah eh, proračuna in želim povedati, da je nov predlog za proračun predvsem temelji na eh, spremembi proračuna, na naših predlogih in predvsem tudi na kompromisnih predlogih, ki so izšli iz eh, eh, spravne, z postopka, spravnega postopka. En glavnih razlik je zvišanje 200 milijonov evrov kar se ocenjuje za eh, za te obračune, certifikacijo računov. In to bo vodilo tudi do zmanjšanja pri um, eh, prevzimu obveznosti. Torej, svet je to že predlagal tudi pri eh, analizi prvega predloga proračuna. Torej, najvišji prak eh, za zvišanje izdatkov v primerjavi s proračunom 2010 je eh, zadeva tudi eh, razvoj podežel, podeželja. Gre za 240 milijonov evrov, ampak to je bilo tudi že povedano, gospa Megines je to omenila. Upamo, da bo tudi, sprejet tudi predlog izjave, eh, ki smo jo želeli sprejeti v zvezi s tem zmanjšanjem sredstev. torej dve zakonodajni veji sta želili eh, to vključiti v oblikovanje proračuna. Želim se ostaviti tu, eh, to je bilo nekaj bolj splošnih pripomp, eh, gospa Borkman pa bo podala tudi še natančne številke, ampak tudi ona bo vsega kratka, kajti nekaj številk smo slišali tudi že iz eh, drug, prispevkov drugih govornikov. Well, yes, been... Ja, hvala za besedo. Mislim, da je bilo zastavljenih nekaj vprašanj glede dodeljenih prihodkov. No, ne strinjam se s tem, da bolj ko poznamo proračun, bolj zapleten postane. Supravičujem, gospod Menginis, ampak Razumljivo je, da se postavlja nekaj več vprašanj, ampak kar zadeva. Prihodki od lanskega leta 210 so že bili predvideni. Preostalih 330 milijonov izhaja iz dejstva, da je komisija, in zdaj postajajo stvari zapletene, da je komisija spremenila svoj spremenjeni proračun. Številka 10 za 2010. Komisija je vrnila 330 milijonov v posojilih, zdaj pa komisija predlaga, da tega ne naredi, da ne bomo vrnili teh 330 milijonov, kar pomeni, da postanejo na voljo in da se to prenese v leto 2011. Kaj pa projekt ITER? Prejšnji teden je Koreper dosegel dogovor, da naj bi 1,3 milijarde evrov namenili projektu ITER in sicer 725 milijonov od tega naj bi šlo za kmetijstvo in sicer 455 za leto 2010, nekaj pa tudi za naslednje leto. Kmetijsko leto za prvi stebr se je končalo 15. oktobra letos. 269 milijonov pa je zdaj na voljo, ker gre za preneseni prihodek v leto 2011. Če imamo zdaj 330 milijonov evrov več prenesenega prihodka, to pomeni, da vas bomo zaprosili za manj posojil. marža postaja tako večja v letu 2011 in tako lahko namenimo več sredstev za projekt ITER. Od tega se bo 269 milijonov uporabljalo za projekt ITER. Glede razvoja podeželja pa ne poudarim, da so nekateri rekli, no ampak pri tem je komisija porabila manj denarja, kot je bilo prvotno predvideno za to v proračunu. Ja, že res, ampak 35 odstotkov več kot lani bomo letos povrnili državam članicam za ukrepe za razvoj podeželja v letu 2010 v primerjavi z letom 2009. Komisija predlaga tudi izjavo, kateri bi zapisali, da če bomo potrebovali denar, bomo se obrnili ponovno na vas. Hvala. Bene, ringraziamo. Hvala. Hvala direktorju Longu in predlagam, da s tem končamo. Oziroma, dana, današnji dan bomo končali z dvima točkama. Peto in šesto točko bomo obravnavali skupaj in sicer gre za spremembo uredbe sveta o skupnih pravilih za scheme neposrednih podpor za kmete. Torej, tu gre za komitologijo, za uporabo eh, določb za prilagoditev Lizbonski pogodbi. Pozdravljam gospod Mogil direktorico um, generalnega direktorata za kmetijstvo, ki nam bo razložila, kakšne prilagoditve si je komisija eh, pri tem zamislila za neposredna plačila in za podporo eh, razvoju podeželja. Torej gre za vse skupaj približno 48 zakonodajnih predlogov, ki jih bomo morali obravnavati v naslednjih mesecih, eh, in ki so potrebne zaradi prilagoditev Lizbonski pogodbi. Moram pa udariti, da so prilagoditve na področju kmetijstva za parlament zelo pomembne, kaj ti gre seveda tudi za vpliv parlamenta in za našega odbora na kmetijsko politiko v celoti. In sedaj govorimo torej o izvedbenih aktih eh, kmetijskih, eh, kmetijskih predpisov, na katere parlament nima eh, vpliva. Torej, na kmetijskem področju se izvajanje, izvajanje poteka predvsem po četrtem členu ustrezne uredbe, kar zadeva prilagoditve, je treba preveriti vso zakonodajo, da se ustrezno klasificirajo ti izvedbeni akti na osnovi novih določb Lizbonske pogodbe. Moramo torej za vsak primer posebej ugotoviti, ali gre za eh, prenesena pooblastila za delegirane akte ali za izvedbene akte oboje pa v stresnih členih. Želim povedati, da za delegirane akte ima parlament um, pristojnost nadzora, ki je enaka pristojnosti sveta pri drugih aktih pa je naša pristojnost bolj omejena. Zato so ti akti tako pomembni. Želim pa se zahvaliti tudi komisiji, še posebej komisarju Čološu, zato da se je takoj lotil tega uh, ogromnega dela prilagajanja. Uh, to torej kot uvod, sedaj pa dajem besedo gospodu Moglu in ga prosim, da nam uh, pove, za kaj gre, mislim, da je pripravil tudi prosojnico za to. Um, hvala lepa, gospod predsedujoči in hvala poslanke in poslanci. Hvala za to priložnost, da predstavim pregled naših metodologij pri našem delu. Kar nekaj predlogov smo pripravili. No, gre za uredbo na eni strani številka 73 skozi 2009 in na drugi strani uredbo 1698 skozi 2005. Ta dva predloga sta namenjena uskladitvi obstoječe zakonodaje v zvezi oziroma z novimi zahtevami iz nove lezbonske pogodbe. Obenem pa naj bi uvedli tudi poenostavitve v zakonodajo, ki jo je v daljšem obdobju pripravila komisija. In to je velik vsebinski zalogaj. Dovolite, da predstavim nekaj pripomb. Kolegi, ki me spremljajo, pa bodo dopolnili mojo predstavitev, če bo potrebno. Za uvod naj predstavim, kaj se dejansko spreminja. Pred Lizbono je bil temeljni zakonodajni akt za komisijo, to, da je komisija pripravljala izvedbene akte, to so bila podrobna pravila, verjetno ste jih večkrat videli v preteklosti. Ena od specifik tega postopka je bila, da je komisija delala na podlagi postopka komitologije, v katerega Evropski parlament ni bil vključen. To je bilo pred Lizbonsko pogodbo, po Lizboni pa so se stvari spremenile. V temeljnih zakonodajnih aktih ima komisija pooblastilo, da najprej sprejme delegirane akte in potem tudi izvedbene akte delegirani akti, kot je povedal predsedujoči. Priprava le teh zajema tudi Evropski parlament. Tako kot svet, pri izvedbenih aktih pa gre za izvajanje zakonodaje v državah članicah in pogodba daje pooblastila predvsem državam članicam. Poglejmo si na kratko, kakšne so določbe. Kaj pravi člen 290? Ta pravi, da naj bi zakonodajni akt delegiral in dal pooblastila komisiji, da pripravlja delegirane akti, akte za to, da se spremenijo zakonodajni akti v svojem nebisenem delu. Člen 290 še podrobneje opredeljuje vsebino, zakonodajnih aktov. Pravi, da bistveni elementi tega področja so rezervirani za temeljne akte, o čemer odloči zakonodajalec. 290. člen govori tudi o kontrolnih pravicah parlamenta in sveta. Ima pravico umakniti, in ugovarjati aktom, ki jih predlaga komisija. In ti akti ne smejo začeti veljati, preden se konča obdobje za ugovor. Vsak delegiran akt pa mora biti tudi kot tak izpostavljen v naslovu. Uh, the situation is somewhat different pri izvedbenih aktih pa je stvar nekoliko drugačna. Pogodba pravi, da bodo države članice sprijele vse ukrepe, ki so potrebni za Evropsko unijo, kar zajema tudi kmetijstvo. Komisija lahko dobi pravico, da sprejme izvedbene akte in to zlasti v primerih, ko je to potrebno, zato da se zagotovijo enaki pogoji za izvajanje zakonodaje Evropske unije. Kater je treba poenotiti izvedbene aktivnosti v državah članicah, takrat so možni izvedbeni akti. Kontrolne pravice držav članic niso specificirane, ampak bodo določene v posebnem aktu. To bo neke vrste nova zakonodaja po postopku komentologije. In tudi te je treba jasno izpostaviti v naslovu akta. Po tem kratkem uvodu naj predstavim, kakšno uskladitev oziroma poenotenje smo predlagali. Namen tega je, da bi zakonodajalec imel vsa pooblastila v okviru delegiranih aktov. Parlament in svet morata imeti možnost izvrševati svojo pravico, kot je zapisana v pogodbi. Kot sem rekel na začetku, pred vami sta dva predloga v zvezi z uredbo o neposrednih plačilih 73 skozi 2009 in uredbe 1698 skozi 2005. Še več predlogov boste dobili na mizo, naprimer predlog za uskladitev uredbe o ekološki proizvodni. Kašnih 50 predlogov bo še pripravljenih. Ugotovili smo namreč, da je nekaj aktov odvečnih, zlasti kar zadeva mednarodne odnose. Katera načela smo upoštevali in razvili pri tem poenotenju? Pri poenotenju gre za prilagoditev statusa quo na stanje po uvedbi in začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe nobenih dodatnih pooblastil ne bo dobila komisija. Vsaj tako je zapisano v naših predlogih. Edini namen je, da bi razdelili naša pooblastila na podlagi natančnega predlega temeljnih aktov in izvedbenih aktov, kar pomeni, da smo šli skozi vse uredbe komisije, zato da bi ugotovili, katere ukrepe že imamo, kateri obstajajo. Saj moramo zagotoviti, da ne izgubimo izpred oči nobenih ukrepov, ko se lotevamo tega poenotenja. Na ta način pa tudi laže razlikujemo med delegiranimi in izvedbenimi akti. Obstoječa pooblastila komisije naj bi zdaj razdelili na delegirana in izvedbena pooblastila. In ta naj bi dali v ustrezne predalčke glede na skladu z Lizbonsko pogodbo. Kot ste videli prej, ko sem omenjal člen 290, naj bi bili delegirani akti neke vrste kvazi izvedbeni akti oziroma zakonodajni akti in naj bi dopolnjevali zakonodajne akte. Po drugi strani pa so izvedbeni akti izvršne narave. Zagotovili naj bi enotno uporabo in izvajanje zakonodaje v državah članicah kar pomeni, da 290. člen predvsem govori o vsebini. Člen 291 pa je usmerjen predvsem v praktično izvajanje teh aktov v državah članicah. Kako bomo razmejili ti dve kategoriji aktov? Mislim, da lahko v dveh situacijah stvari jasno razmejimo. Delegirani akti so tisti, ki so splošne narave. Komisija ima možnost že zdaj spreminjati priloge določenih aktov, ampak te je treba kvalificirati kot delegirane akte. Izvedbeni akti pa so tisti akti, ki so posamezno, ki se posamezno uporabljajo, naprimer odobritev programov za razvoj podeželja ali odločitve v zvezi s potrditvijo obračuna ali odločitve, ki se nanašajo na posamezno državo članico. Stvari pa postanejo nekoliko bolj zapletene pri vseh drugih aktih splošne narave ali splošne uporabe, saj so lahko tako delegirani kot izvedbeni akti. Lahko namreč dokončajo ali izpolnijo zakonodajni akt. In tu je tista ločnica, ki jo moramo narediti. Kako bomo razlikovali med tema dvema kategorijama? Kot prvo menimo, da si moramo pogledati na središče oziroma na namen tega akta. Če je akt namenjen vsebini zakonodajnega akta, gre prvenstveno za delegiran akt. Ampak, če naj akt ureja način, kako naj države članice izvajajo določena pravila, gre za izvedbeni ukrep ali akt. Naj podam nekaj splošnih primerov, preden se lotim podrobnosti dveh predlogov, ki sta pred vami. Delegirani akti v tem smislu so akti, kjer so določeni dopolnilni kriteriji za to, da za upravičenost. V preteklosti smo različno opredeljevali različne vrste kmetijskih zemljišč, naprimer orno zemljo, stalne pašnike in tako naprej. Opredelitev sankcij, ki so jih lahko uporabljale države članice, so delegirani akti pa tudi to, da imajo države članice možnost uložiti neke vrste garancijo. Če to zdaj razčlenimo in si pogledamo to na podlagi uredbe o neposrednih plačilih, bi se predvsem osredotočil na tri določbe. Tukaj imamo člen 45a1. Ta določba se nanaša na pravila o upravičenosti do, eno, do scheme enotnih plačil. To se potem naredi v okviru delegiranega akta, kjer sta vključena tudi parlament in svet. Člen 45.4.3 oziroma 65a3. Tukaj imamo element, ki zadeva pravice subjektov in kmetov. Tudi tu bi šlo za delegiran akt. No, potem pa še 45a5. Dodeljevanje plačil glede na različna pravila. To bi šlo potem v predalček delegiranih aktov. Pa še nekaj primerov izvedbenih aktov. Tukaj gre predvsem za izvedbene postopke, katere obraz je treba uporabiti, katere roke je treba upoštevati, kontrolne ureditve, ki zadevajo način izvajanja nadzora, obveznosti za informiranje, ki jih morajo izpolnjevati kmetje napram svojim nacionalnim organom in napram komisiji. In potem še poročanje. Kot veste, ima vsaka uredba tudi določbe o poročanju, saj je to pomembno za statistične namene. No, uredba 73, na moje presojnice je prišlo do napake. 27b, člen 27b govori o osnovnih lastnostih in kakovostnih zahtevah za beleženje oziroma za evidentiranje kmetov. Potem člen 336 govori o letu upravičenosti, ko upravičenost ni bila še dokončno ugotovljena v tem konkretnem koraku postopka. In še zadnji člen govori o upravičenosti na podlagi nekega sodnega, neke sodne odločitve ali odločbe in potem je jasno, kaj je treba narediti in tudi to spada v okvir izvedbenega akta. Težišče je predvsem na tem, da si komisija razviti in pripraviti zakonodajne akte. Po eni strani gre za delegirane akte, po drugi strani za izvedbene akte, ko gre za postopkovna pravila, pravila o poročanju. Naj zaključim svojo predstavitev s tem, da se dotaknem tudi nekaterih drugih vprašanj, ki so prav tako pomembna. Zakonodajni akti, kot ste videli na začetku, morajo določiti tudi področje uporabe delegiranja in tudi cilj in vsebino letega. V teh predlogih pa zaenkrat še nismo omenjali trajanja, kajti v obih primerjih neposredna plačila in podpora za razvoj podeželja, ker je to omejeno že tako ali tako do konca leta 2013 na sedanje programsko obdobje. Pred koncem tega petletnega obdobja se bo tako ali tako vse končalo. In kot drugo, svet in parlament morata nadzorovati ukrepe komisije potem, ko se ti sprejmejo. In sicer ima to možnost narediti z umikom delegiranja. Kaj to pomeni? vsaka veja zakonodajne oblasti lahko umakne kakšno pooblastilo od komisije. In to pomeni, da komisija ne bi mogla sprijeti več delegiranega akta. Lahko tudi ugovarja. In to pomeni, da parlament in svet ugovarjata delegiranemu aktu, ki ga je sprejela komisija, In rezultat tega je, da ta delegiran akt ne more začeti veljati. Obe ti dve možnosti smo vključili v ta naša dva predloga. O tem je treba glasovati in ampak ne več v okviru postopka komitologije. Vseeno pa bo potekal temeljit pripravljalni proces, ki bo zajel kot prvo informiranje Evropskega parlamenta in posvetovanje s takovnjaki, ki načeloma prihajajo iz držav članic, ampak bodo tudi poslanci in poslanke iz Evropskega parlamenta imeli dostop do teh sestankov. Komisija in Evropski parlament sta pred nekaj dnevi sprejela dokument, v katerem v številki 15 piše, da bo komisija zagotavljala parlamentu vse informacije, kar zadeva izvajanje in pripravo zakonodaje na ravni Evropske unije, tudi tako imenovano mehko zakonodajo in vabimo parlament, da se udeležuje naših sestankov. To je eden od načinov, kako se lahko parlament vključi v postopek priprave. Ti dve uredbi, ki jih zdaj tukaj predlagamo, na no, zanju bi želel, da kolegi predstavijo še vsebinske elemente, ki naj bi pripeljali do poenostavitve. Hvala. Hvala. Zelo na kratko, prosim. Thank you, Mr. Chairman. Hvala. We'll briefly introduce... Hvala. Bom jaz uh, predstavila dve majhni spremembi uredbe, ki sta osebinske narave. Kot prvo najdemo v 19. členu, prvem odstavku, gre za točko 9 predloga. Imamo nov pot odstavek, ki se uvaja. Prvi pot odstavek se navezuje na prilagoditev in gre za prenos izvedbenih pravil. Drugi pot odstavek pa je del paketa poenostavitve. Gre za 39. predlog poenostavitve in prejšnje leto ga je komisija podala svetu in potem imamo en predlog za poenostavitve, ki je išel iz teh 39 predlogov. Gre za izjavo o površini. Pravzaprav morajo vsi kmeti povedati, kakšna je njihova celotna površina. Potem morajo to predati, ta podatek nacionalnim organom. Zdaj predlagamo, da tisti kmeti, ki ne zaprosijo za plačila na površino, če zaprosijo samo za določeno podporo in če nimajo kmetijskega področja, ki presega en hektar, potem jim te izjave o površini ne bo treba podati. Vendar pa bodo morali navesti, ali imajo kmetijsko površino. Razlog za to je, da zaradi navskrižne skladnosti in dobrih eh, kmetijskih in okoljskih pogojev morajo organi vedeti, ali kmet ima kmetijsko površino ali ne. Poleg tega prihaja do majhne spremembe v 28. členu prvi odstavek. Sicer ni povezan s poenostavitvijo, temveč gre za nekaj, kar se je spustilo v zdravstvenem pregledu. 28. člen zadeva minimalne zahteve za podporo, za izplačilo podpore. Države članice se lahko odločijo, ali bodo tukaj omejile število hektarjev ali pa omejile zneske. Ta 28. člen, torej prvi odstavek, zadeva primer, ko je država članica eh, izbrala prak na hektar. Torej tisti kmeti, ki nimajo pomembnih površin bodo torej izključeni. Določba, kot jo obstaja zdaj, bodi si v uredbi 73 ali v izvedbenih eh, eh, pravilih 11.20 skozi 2009, se sklicuje na specifično porol, eh, pogoje. To so ukrepi, tako imenovani ukrepi iz člena 68 ti so zdaj dodani k prvemu odstavku 28. člena. To so bile vse spremembe, ki zadevajo neposredno podporo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zelo nakratko bom se jaz navezal na poenostavitev in pogojevanje. Tukaj gre za predloge sprememb 23. in 24. člena. To je tudi rezultat 25 predlogov držav članic. Glede pogojevanja pa imamo še en preostali predlog, kar je pomenilo, da bomo morali spremeniti uredbo 73 iz leta 2009. Ta predlog je bil, da bi poenostavili spremljanje primerov neskladnosti, ko se uporablja pravilo de minimus. minimus ali kadar se najde manjša neskladnost. Po trenutno veljavnih pravilih, če kontrola odkrija neskladnost, ki privede do znižanje, ki je manjše od 100 evrov in čeprav država meni, da je ta primer neskladnosti tako bistven, da je, ne maj, da je ne, nepomemben, lahko po trenutni veljavnosti zakonodaji država članica ne uporabi zmanjšanja pomoči kmetom, temveč lahko kmeto da na voljo, da v določenem obdobju popravi to neskladnost in če se ta po, po, neskladnost popravi, potem ne pride do zmanjšanja plačil. To je uredba, kot velja zdaj in gre uprit kmetu. Tukaj pa je ena nevšečnost. Namreč, revizijski organi morajo sistematično in letno izvesti pregled vseh kmetov, ki padajo pod pravilo minim, de minimis ali pa manjše neskladnosti. Poenostavitev, ki jo predlagamo, gre v tej smeri. Pregledi, ki se izvajajo, da bi zagotovili, ali kmet izvede popravilo, se ne sistematično pregledujejo vsako leto za vse kmete, temveč se vzame vzorec. Država članica torej pravi analizo tveganja in usmeri, osredotoči ponovne obiske oziroma kontrole na tiste kmete, za katere meni, da so, je najbolj verjetno, da se popravki oziroma da se skladnost ni, neskladnost ni odpravila. Zato se majhno popravlja besedilo, ki bomo zagotovili zagotavlja, oziroma besedico zagotavlja bomo nadomestili za preveri, torej ensure bomo zamenjali za verify in to potem velja za delegiran akt. Torej, vzorčenje je tisto, ki je sedaj tudi na voljo. To je torej predlog, ko gre za pogojevanje, tudi zadeva razvoj podeželja. Gospod Bilk pa bo sklenil uh, s specifičnim predlogi za razvoj podeželja. Hvala. Kar zadeva razvoj podeželja, imamo naslednje predloge, ki so predvideni. Zmanjšali bomo število povzetkov strateških poročil, ki jih morajo države članice predati komisiji z 3 na 2 in tudi datum bomo, pred, predložitve bomo podaljšali na 2015. Kot drugo, visoka skupina o kmetu in o mleku in glede delovanja prehrambene verige bomo okrepili oziroma razširili področje uporabe proizvodnih skupin na vseh 27 držav članic, tako da bo ta ukrep na voljo vsem državam članicam na področju razvoja podeželja. Prav tako pa bomo tukaj razmejili možnost podpore bodi si za sadje in zelenjavo, torej za ta tržni režim. Tukaj obstajajo določene omejitve. Potem pa imamo še bolj po meri ukrojene izvedbene predpise za svetovalne službe, kajti tukaj je treba kmeta zgolj obvestiti o navskrižni skladnosti in dobrih kmetijskih standardih, ampak le o enem, ki velja. Ti pa potem lahko na svete dopolnijo z drugimi temami, ki so pomembne za delovanje kmečkih gospodarstev. Uh, Kar zadeva plačila v okviru Natura 2000, tukaj bomo zagotovili upravičeno za tista področja, ki povezujejo območja Natura 2000. Torej, to so tista območja, ki so pomembna za zagotavljanje okoljskih koristi. To je povezano z desetim členom direktive o habitatu. Tukaj seveda se ta področja nekoliko omejujejo, kajti naša glavna skrb so dodeljena oziroma opredeljena območja Nature 2000. Ampak, kot sem že rekel, ta področja so prav tako okoljsko zelo pomembna in zato so delno upravičena do teh sredstev. Poleg tega bomo poskrbeli za sofinanciranje kmečkih ukrepov in za datum, za datum upravičenosti. Torej, predstavili bomo komponento in to pomeni, da bodo stroški upravičeni šele takrat, ko bo upravičenec zaprosil za določen ukrep. Torej, upravičenost se omogoči šele, ko se vloži zaprosilo oziroma vloga. Ostalo pa je enako, kot je že povedal moj kolega. Hvala. Mislim, da se je treba, da je seveda treba prebaviti številne informacije, ki smo jih eh, prejeli strani komisije. Hvala za to, da ste nam tako jasno predstavili to, s čimer se ukvarjamo, torej uskladitev Eh, Lizbonske pogodbe z eh, kmetijsko zakonodajo in v vsakem primeru posebej bo treba odločiti o uporabi 290. člena, eh, torej izvedbeni akti ali 291 delegirani akti. To vpliva seveda tudi na parlament in na sodelovanje pri izvedbenih aktih. In Eh, ta uskladitev nam bo omogočala tudi določene poenostavitve, ki si jih želimo, tako da bomo popravili eh, tam, kjer so stvari preveč zapletene. Seveda pa je temeljnega, znača, temeljnega pomena, da je pri eh, ločevanju med delegiranimi in izvedbenimi akti treba jasno opredeliti vlogo parlamenta. Eh, kaj ti zaradi lisbonskih pooblastil nismo eh, pomembni samo za primarno zakonodajo, se pravi tam, kjer nastaja zakonodaja, temveč eh,